Mes chers collègues, bonjour. Dragi kolegi, dobro dan. Si. Mes chers collègues. Dragi kolegi, bomo začeli. Bomo začeli z našo sejo. Prosim, tišina. Allez, prenez place. Prosim, sedite. prosim. Svetovalci. Nima svojega kladivca. Dobro. Les advisors du PPE, vous êtes bien brouillants là ce matin. Svetovalci skupine ELS, zelo ste glasni danes. Bomo začeli, prosim. Snutek dnevnega reda lahko sprejmemo, če ni ugovorov. Preveč ste glasni. Preveč ste glasni. Lahko začnemo. Dobro. Lahko spremem dnevni red, če ni ugovorov. Sporočila predsednice. Dobili ste v vaših dokumentih odločitve koordinatorjev na našem sestanku 18. julija. Odločitve. Rešitve so bile razdeljene in so na voljo tudi na intranetu. Torej, sedaj smo nekoliko bolj ekološki, ne pravimo tudi um, e-komiti v ta namen. In če ni ugovorov danes do pol enih, potem bomo rekli, da so odločitve sprejete strani našega odbora. Druga sporočila vaše predsednice kar zadeva direktivo Evropskega parlamenta in sveta o spremembi direktive 2008 skozi 96 o varnosti cestnih infrastruktur. To je bilo poročilo gospe Ajuto. V vaših dokumentih boste našli besedilo direktive o upravljanju varnosti cestnih infrastruktur. Glasovanje na odboru TRAN je poteklo 10. januarja letos. Pogajalska ekipa je pod vodstvom gospe Ajuto izpogajala besedilo s parlamentom, svetom in komisijo. Naš odbor je potrdil medinstitucionalni sporazum 4. marca. V mestnem času so pravniki lingvisti zaključili besedilo in iz tega izhaja popravek, ki odraža vse popravke po njegovem sprejetju. In jezikovne spremembe so res zelo majhne in zgolj tehnične. Novost pa je to, da to, da gospa Juto, naša nekdanja poročevalka, ni bila ponovno izvoljena, je ta popravek pač tak popravek nekaj običajnega. Uh, jaz predlagam, da je, rečemo, da je ta sporazum sprejet, razen če imate kakšen govor, če imate kako govor, potem to prosim sporočite sekretarijatu do konca dneva. Torej, če želite kaj spremeniti glede te točke. Danes imamo tudi obiskovalce, imamo skupino študentov z univerze v Vestfali, ki so skupina, ki jo je povabil gospod Ertuk. Dobrodošli, dragi študentje, dobro prisluhnite. Danes je z nami tu o, finsko predsedstvo, imamo dve ministrici z nami za turizem in za promet in ti dve se ukvarjata z zelo pomembnimi sektorji v Evropi in prosim zaploskajte za to, da jim izrečemo dobrodošlico. In bomo kar začeli. Eh, predsedstvo sveta je z nami in v čast in v veselje mi je, da lahko gospod Sano Marin, Mara, uh, finsko ministrico za promet in telekomunikacije. Pozdravim tu pa tudi gospo Kulmuni, ki je ministrica za ekonomske zadeve. Uh, dobrodošli, veliko uspeha vaš, pri vašem predsedovanju vam želim. Kot veste, je finsko predsedstvo takšno, da ima veliko prednostnih nalog in to ste tudi predstavili na plenarnem zasedanju. Danes pa se bomo z vami pogovorili o podrobnostih na področjih, za katere sta pristojni. Predstavili boste svoje prednostne naloge in eh, veseli me, da imamo tu pravzaprav tri od treh žensk, kajti menim, da moramo pokazati, da. Eh, transportni sektor ni le sektor za gospode, mi je prav žal, temveč, da imamo velike cilje v tej politiki. Pred nami je veliki ziv. Transport ustvarja 30 odstotkov uh, toplogrednih plinov. In vsi govorimo o teh izpustih, vendar nikakor ne uspe teh emisij zmanjšati. Torej bomo morali res nekaj storiti za to, da bo ta sektor se lotil tega velikega izziva. Imamo tudi uh, vprašanje socialne vključenosti v tem sektorju. S tem, v tem sektorju se soočamo s socialnim dumpingom. To je, je pomeni veliko težav in vi nam predstavite. Eh, torej eh, vaše, vaše ključne odločitve glede tega, vi tu vendarle ste zelo inovativni in eh, pomembno je, da nove ideje predstavimo za ta sektor, to je zelo pomemben sektor. Naj gre za letalstvo, naj gre za pomorstvo, za promet. Naj povem, da bom zelo strogo v tej razpravi, dobita po 10 minut, Na to bomo imeli prvi krok s koordinatorji. Koordinatorji bodo imeli po dve minuti za, za to, da postavijo svoje vprašanja. Na to bomo dali čas za odgovor in potem bomo imeli še en krok razprave. Dobrodošli še enkrat na našem odboru. Gospa ministrica za promet, izvolite. Gospa predsedujoča, hvala za vaše prijazne besede. Res me veseli, da sem danes tu da se lahko pogovorimo o vprašanju glede prometa. Spoštovane poslanke in poslanci, zelo sem vesela, da se danes lahko pogovarjamo o prednostnih nalogah za finsko predsedstvo v svetu. Želimo si, da bi Evropska unija dala dobre rezultate in da bo to vplivalo na evropejce, da bi to dosegli, moramo skupaj sodelovati. Soočamo se s številnimi izzivi in potrebujemo praktične in konkretne ukrepe za spopadanje s podnebnimi spremembami in zato, da se pripravimo na nje. Moramo izkoristiti vse priložnosti, ki jih imamo uh, pri teh spremembah moramo biti odločni, predani in strastni. Moramo se eh, osredotočiti na državljane in kakšna je naša vloga. Eh, želimo predstaviti nove ideje. Naše vodilno načelo mora biti to, da se moramo spopasti z, z, z izzivi, s katerimi se sooča EU in da poskrbimo za pričakovanje državljanov EU. EU mora sprejemati odločitve in izvajati to, o čemer se dogovorimo. Rezultati so tisti, ki štejejo prednostne naloge našega predsedstva sledijo strateški agendi. EU lahko dokaže svoje koristi, če doseže ekonomske in okoljske cilje, ki so zdržni. Potrebujemo dobro deločo EU. V transportnem sektorju se soočamo s številnimi vprašanji, kako izboljšati infrastrukturo, kako zmanjšati emisije in kako najbolje izkoristiti digitalizacijo nove tehnologije. Kar zadeva transport, je Finska ugotovila štiri ključne točke. Digitalne transportne storitve, avtomatizacija transporta, brezoglični transport in podatkovno gospodarstvo. Pripričana sem, da če se na to osredotočimo, bomo dosegli trajnostno rast v EU. Pomembno je, da dosežemo zmanjšanje emisij v EU, zato da bomo cilj naše podnebne cilje. Podatki in dobre povezave so ključne pomene za, gladko, za gladke storitve, ki so okolju prijazne. Na področju transporta in komunikacije smo izbrali pameten model za pametne povezave za trajnostno rast. To pomeni združevanje komunikacij in prometnih storitev, temveč tudi vključuje kasnejši razvoj omrežij. Ta razvoj mora biti pameten in trajnosten. Moramo se osredotočiti na stranke. To je hrbtenica dobrega delovanja konkurenčnih družb. Moramo preučiti uh, sprejeti horizontalne ukrepe. Evropa potrebuje gladke in interoperabilne transportne storitve. Široka ponudba prometnih storitev bo pomenila številne možnosti za trajnosten rast in konkurenčnost v Evropi. Varen avtomatiziran eh, promet v vseh načinih transporta je nekaj, kar moramo spodbujati. Avtomatizacija omogoča trajnostno rast in konkurenčnost v Evropi. Kar zadeva premot, transport lahko avtomatizacija izboljša varnost in tudi pomaga pri okoljskih in podnebnih izzivih. Podatki morajo biti glavno gorivo za evropski trajnostni transportni sistem. Transportni sektor je tisti, kjer lahko res izkoristimo potencial eh, podatkov, zato da dosežemo opremljive rezultate. Avtonomna vozila se razvija vedno hitreje. Podatki bodo omogočili bolj stroškovno učinkovit in okoljsko prijazen promet. Če želimo razvijati digitalne storitve in avtomatizacijo, moramo izboljšati dostop do podatkov in interoperabilnost podatkov, prav tako pa moramo izboljšati kakovost in procesiranje podatkov cilj Finske je, da eh, spodbudimo razpravo na evropski ravni. Ključna prioriteta za finsko predsedstvo je uh, vodilna vloga EU pri podnebnih ukrepih. EU bi morala postati najbolj konkurenčna, socialno vključujoča uh, ekonomija z nizkimi ogličnimi izpusti. Želimo si zmanjšanja emisij v transportu. Možnosti digitalizacije in avtomatizacije uh, je treba tudi proučiti v namen zmanjšanja emisij. Prehod na nizko oglično uh, eh, oziroma brezoglično uh, družbo je ključnega pomena. O tem bomo tudi govorili na svetu ministrov za uh, transport septembra. Finsko predsedstvo je predano nadaljevanju dela na odprtih zakonodajnih dosjejih. Prav tako se želimo pogovarjati o strateških prednostnih nalogah v transportnem sektorju. Ko gre za zemljski promet, naj povem, da se bomo sredotočali na pravice potnikov in na evrovinjeto. Želimo se pogovarjati tudi o socialnem in tržnem stebru prvega mobilnostnega svežnja, ko se boste dogovorili o pogajalskem mandatu. Ko gre za intermodalno vprašanje, bomo še naprej delali na predlogih za pameten TNT z namenom, da bi dobili sporazum o splošnem pristopu. Če imeli dovolj časa, bi tudi lahko začeli s pogajanji z vami. Kar zadeva sistem elektronskih eh, podatkov o eh, tovoru, sistem e FTI, nameravamo nadaljevati razpravo, eh, razpravo z vami. Ko gre za letalski sektor, bomo skušali doseči sporazum in zaključek, spora, podpis in zaključek sporazuma s tretjimi državami. Uh, svet mora ugotoviti, kje sploh smo glede tega pred nadaljujemo z razpravami. O tem predlogu smo se na zadnje pogovarjali pred štirimi leti. Potem v ladijskem sektorju bomo koordinirali stališče EU eh, za sestanke mednarodne pomorske organizacije. Prav tako bomo okrepili vodilno vlogo EU pri trajnosti, digitalizaciji in avtomatizaciji. Organizirali bomo več dogodkov za obravnavo prihodnega transporta in komunikaciji. Ob tej priložnosti bi vas pozvala, da sodelujete pri tem dialogu. Prav tako bomo organizirali konference skupaj s komisijo. Imeli bomo dneve digitalnega transporta, takrat bomo predstavili stališča za transport in mobilnost. Potem bomo, bomo organizirali tudi konferenco na visoki ravni o skupnem evropskem nebu. Potem bomo imeli tudi konferenco na visoki ravni o podatkovnem gospodarstvu, zato da bomo spodbujali razpravo o vlogi EU v podatkovnem gospodarstvu. Imeli bomo dva sveta ministrov za transport 20. septembra v Bruslju. Takrat bomo obravnavali eh, prometne vidike strateške vizije EU za podatkovne gospodarstvo podnebno neutralno gospodarstvo, drugi svet pa bo potekal 3. decembra 2019 v Bruslju. Če se prav spomnim, 2. ali 3. decembra. Gospa predsedujoča, gospe poslanke in poslanci. Vprašanja prometa so vedno uh, takšna, da, si, da so v središču pozornosti, kajti to je zelo pomembno za evropejce. Tako državljani kot gospodarstvo veliko pričakujejo od nas in moramo si prizadevati, da bomo čim bolj učinkovito delali, zato bomo dosegli naše deljene cilje. In to, kar sem predstavila, kaže, da nas čaka še veliko dela. Sama sem pripravljena se tega lotiti. Kar zadeva sodelovanje z vami, to je seveda zelo pomembno, zato da bodo zadeve napredovale. Zelo me zanima, kaj boste vi rekli glede tega, kako lahko parlament in svet sodelujeta, zato da se spopadeta s našimi izzivi. Kot rečeno, Naš glavni izziv je to, da digitaliziramo transportni sektor in prav tako, da poskrbimo za to, da postane uh, oglično neutralen. Hvala za vašo pozornost. Ko rečemo 10 minut, je to potem res 10 minut. Hvala lepa za ta načrt, ki je zelo natrpan. In rekli ste nekaj zelo pomembno, da je čas za to, da se lotimo uh, delovanja, ukrepov, da pridemo od besed dejanjem. Uh, menim, da je na, naš odbor res pripravljen in odločen za ukrepanje. Vsi smo pripravljeni na to, kaj ti razumemo, zakaj gre. Uh, spomnili ste, da je zelo pomembno vprašanje podnebnih sprememb. Sedaj pa dajem besedo vaši kolegici ministrici za turizem. Izvolite. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, v veliko čast mi je, da sem danes tu z vami. Mislim, da se moramo uh, pogosteje videti in moramo pač so skupaj sodelovati, zato da bomo dosegli evropsko konkurenčnost. Veseli me, da imam danes priložnost, da se z vami pogovarjam o prednostnih nalogah finskega predsedstva. Finska ima Eh, zelo ambiciozen cilj, da bi postali najbolj konkurenčno, socialno vključujoče in oglično neutralno gospodarstvo. Želimo si, da bi skupaj eh, kot zakonodajalci dosegli uh, skupno agendo za rast. Finsko predsedstvo meni, da je ključno to, da dosežemo podnebno neutralno gospodarstvo, da imamo učinkovit skupni trg, moderno eh, gospodarstvo in moramo se osredotočiti na raziskave in inovacije. Prav tako je pomembna aktivna trgovinska politika v naši znanji razsežnosti. Moramo se še naprej prizadevati za izobraževanje in vseživljenjsko izpopolnjevanje. In te cilje moramo uh, torej spraviti v realnost. Veseli me, da danes lahko govorim o turizmu. To je ključen sektor za gospodarsko rast. Turizem ima zelo pozitiven vpliv na gospodarstvo, zaposlovanje, regionalni razvoj. Predstavlja več kot 10 odstotkov evropskega BDP-ja in skoraj 12 odstotkov vse delovne sile, vse delovnih mest. Po uspešnem romunskem predsedstvu bo Finska še naprej obravnavala politiko glede turizma v EU. Uh, e, sklepi sveta uh, zadevajo vsa ta vprašanja. Trajnost, inovacije, digitalizacija in eh, zmogljivosti so skupni izzivi, pa tudi to so dejavniki za uspeh turističnega sektorja ključne prioritete finskega predsedstva so, da, da, da nadaljujemo na podlagi teh sklepov in da se osredotočimo na digitalizacijo turističnega sektorja. Potrebujemo razpravo o naslednjih korakih za razvoj evropskega turističnega sektorja, tako na ravni držav članic kot na ravni EU. Digitalizacija je strateškega pomena za sodelovanje, zato da spodbudimo rast, blagostanje in zaposlovanje v EU. Potrebujemo napredno politiko turizma, turistično politiko, zato da tudi upoštevamo hitro, hitro razvoj digitalizacije. Naloga nove komisije in držav članic je, da ugotovimo, kako maksimizirati koristi in priložnosti za rast ki jih nudi digitalizacija. To je pomembno za popotnike, poslovneže in lokalne skupnosti. Ključno vprašanje je, katere ukrepe moramo sprejeti na ravni držav članic in na ravni komisije, zato da bo evropski turistični sektor uspešen v globalnem gospodarstvu. Najprej stavim tri ključne teme digitalizacije v eh, turističnem sektorju. Moramo zagotoviti boljšo upravljanje s podatki v tem sektorju. Drugič, turistični sektor je treba povečati v digitalnih omrežjih. Tretjič, moramo razvijati digitalne zmogljivosti v turističnih podjetjih, zlasti MSP-jih. Če povzamem, gospa predsednica, poslanke in poslanci, ekonomska rast je potrebna in mora biti okoljsko in družbeno vzdržna. Potrebujemo nov model rasti, zato da bomo dosegli podnebno neutralno družbo. To mora biti naš skupni cilj. Eh, pripravljeni smo na delo, moramo spodbujati konkurenčno in socialno vključujočo EU, zato da bomo izpolnili pričakovanje evropskih državljanov. Veselim se nadaljnih razprav s vsemi vami in izmenjave mnen o, o prihodnosti turistične politike v EU. Hvala. Hvala lepa, gospa ministrica. Hvala. V našem odboru je turizem prednostnega pomena in želimo še okrepiti ta vidik in imate prav, postati mora bolj vzdržen, sprejemljiv in predvsem dostopen. Zdaj pa ne bomo izgubljali časa in kar začenjamo z razpravo. Najprej so tu naši koordinatorji. Gospoda Marineska za ELS ni tu. Kdo ga bo nadomestil? Izvolite, dve minuti imate. Bodite kratki in jedrnati. Imate besedo. Najlepša hvala. Predsedujoča, dragi ministrici, najlepša hvala za vaši predstavitvi, za ambiciozne načrte na področju prometa in turizma. Eurovinjeta je ključen dosije za nas, evropsko gospodarstvo, pa tudi naša nacionalna gospodarstva se v veliki meri zanašajo na cenovno ugoden in učinkovit promet za to, da ostajajo konkurenčna, pa tudi mobilnost državljanov moramo ohraniti, ključno s pravico, da izbirajo vrsto prevoza. Kako se nameravate lotiti okoljskih vprašanj po eni strani ter vprašanj subsidijarnosti po drugi strani? Kaj lahko pričakujemo eh, od vašega splošnega eh, pristopa? Enotno Evropsko ne bo kot ELS si želimo delati na tem dosjeju in ga tudi čimprej zaključiti. Če eh, bi bil svet na to pripravljen, bi bil to lahko velik dosežek za Evropo, za okolje in tudi za vaše finsko predsedstvo. Eh, Kolegi bodo kasneje še zastavili vprašanja o svežnju mobilnosti, ampak nekaj besed tudi z moje strani. Naša politična skupina kot druge skupine smo bili razdeljeni glede tega svežna. E, kar zadeva digitalizacijo, že 12 let delujem kot podjetnica na področju e, komunikacijske tehnologije in zato sem podrobno prebrala vaše načrte glede digitalizacije ponometnega sektorja ste lahko morda bolj podrobni glede tega, eh, lahko morda izpostavite eh, kakšno specifično pobudo, ki se nameravate lotiti v času vašega predsedovanja. Dragi ministrici, dragi kolegi, za zadnje vprašanje pa bom eh, govorila nemško. Že od rimske pogodbe je promet osnova našega notranjega trga in e, našega gospodarstva. Obstaja pa tudi temna plat in sprašujem se, kako eh, bomo dosegli skupni cilj Evropske unije, 30-odstotno znižanje težkega prometa do leta 2020, zlasti v, na občutljivem območju Alp v okolici prelaza Brenner. Najlepša hvala. Hvala. Gospod Ertuk za socialiste in demokrate, izvolite. Dobro jutro, lepo zdrav vsem, dobrodošli v Evropskem parlamentu pozdrav bi ima ministrica, ministricama, mislim, da sta obe pokazali, da sektor eh, prometa, eh, infrastrukture, industrije in okolja so področja, ki jih moramo obravnavati skupaj in celovito. Hvala za vaši predstavitvi. Imam dve oziroma tri vprašanja. Očitno je, da ima Finska določene izkušnje na področju podatkovnega gospodarstva, da ste se s tem že soočali. Govorili ste o mobilnosti kot storitvi, o digitalnih storitvah. V sektorju je govora o številnih možnih rešitvah, ki bi prinesle neke nove načine delovanja. In mene zanima, kakšne so vaše izkušnje na finskem področju. Eh, ko gre za eh, pametno povezovanje za trajnostno rast. Mislim, da ste se tako izrazili, torej pametne povezave za trajnostno rast. Eh, lahko navedete kak primer, kaj ste na tem področju že storili na finskem in kakšen je bil učinek, kakšne so ocene, so bili projekti uspešni ali ne, je bilo to enostavno izvesti ali ne. Take informacije bi bile za preostalo Evropsko unijo zelo koristne. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je naslednje. Govorili ste o razvoju uh, avtonomnih vozil in avtomatiziranega prometa. Imate pri vas kakšne regije, kjer preizkušate to vrstne rešitve? In pa tretjič, omenjali ste še odprte dosjeje, zlasti pravice potnikov v železniškem prometu. To je pomembno za države, kot sta Nemčija in Francija, omenjali ste eurovinjeto in seveda prvi svežen mobilnosti. No, svežen mobilnosti me niti ne zanima preveč, ker ne dvomim, da je predsedstvo zavezano temu, da gredo stvari naprej. Uh, Me pa zanima kaj več o tem, kakšne so vaše zamisli glede železniškega prevoza. Imate kakšne ideje v okviru vašega predsedovanja, kaj boste storili na področju železnic, kako boste predvsem povezali države članice? No, veliko vprašanj imam, ampak to je tisto, kar me najbolj zanima. Še enkrat hvala, da ste z nami. Hvala lepa, gospod Ertuk. Gospod Bozas, naj uh, obvestim kolegi, eh, finski ministrici, da uh, bom predal besedo kolegici in če bom vmes ostal in odšel, naj vas obvestim, da je to zaradi drugih obveznosti. Hvala. Gospa Nahtigal, besedo imate vi. Eh, najlepša hvala, dobrodošli v Evropskem parlamentu in hvala za to priložnost, da vam zastavimo vprašanja o prihajajočem finskem predsedovanju svetu. Dve kratki vprašanje imam. Prvo je povezano z novim mandatom Evropskega parlamenta eh, z novimi političnimi skupinami. Eh, naša skupina je zdaj postala Renew Europe in želimo stvari početi drugače, da bomo res prenovili Evropo. Eh, upamo, da bo tudi finsko predsedstvo sledilo našim vodilom v tem smislu. In zanima me, kaj boste storili drugače od ostalih predsedstev. In pa drugo vprašanje. Eh, za Evropsko unijo je pomembno, da upošteva interese vseh držav. Eh, vidimo pa, da se včasih pojavijo razlike v interesih med severom in jugom, shodom in zahodom kako bo vaše predsedstvo igralo vlogo poštenega posrednika med različnimi interesi. Hvala. Hvala lepa. V imenu zelenih, gospod Kufler. Najlepša hvala, predsedujoča. Dobrodošli. Eh, v parlamentu, velika čast nam je, da ste danes tu z nami. Moje prvo vprašanje eh, se ne navezuje na turizem, ko gre za gospodarsko, eh, gospodarski pomen in vrednost. Eh, kolesarskega turizma gre tu za velike številke, več kot 40 milijard evrov in s tem je povezanih tudi 50 tisoč delovnih mest v Evropski uniji. Kaj nameravate narediti v okviru vašega predsedovanja za to, da bi okrepili to okolju prijazno in eh, gospodarsko tudi pomembno obliko turizma? Drugo vprašanje pa se navezuje na resurs ministrice za promet. Ko govorimo o mobilnosti kot storitvi, bi javni promet in aktivna mobilnost morala biti osredna stabra. Kar zadeva avtomatizacijo, kako upoštevate eh, tveganja pri individualni mobilnosti, kajti eh, zdi, zdi se, da bo eh, število potnikov v posameznem vozilu upadlo in da se bo količina prometa pove, povečala. Videli smo že eh, torej animacije, ki to eh, prikazujejo in zdi se, da se tu ne bo bistveno, eh, nič bistveno spremenilo. Kaj boste torej ukrenili za to, da bi dosegli, da se eh, količina prometa dejansko zmanjša z večjo avtomatizacijo? In pa še eno vprašanje v zvezi s prevozom in sicer v zvezi z letalstvom. Številni podpiramo eh, obdavčitev kruzina za potrebe letalskega prometa in sprašujem se, kaj konkretno nameravate ukreniti v okviru vašega predsedovanja, zato da bi dosegli napredek pri tem predlogu. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Nadaljujemo. V imenu ID, gospod Kompano, izvolite, dve minuti imate res, res imam nekoliko nenavadni primek, vendar se boste gotovo naučili, kako ga izgovoriti. No, veliko vprašanj se zastavlja tudi sam, vam izrekam dobrodošlico. To je seveda za vas sedaj posebno obdobje, ker ste eh, začeli eh, predsedovati, prav tako pa se bo sedaj zamenjala sestava komisije. Pomembno je, kdo bo uh, komisar za pre, promet, sedaj, danes bo z nami trenutna komisarka gospa Bulčeva. No, naj povem, da v prejšnjem zakonodajnem sklicu smo imeli zelo naklonjen pristop do tega, kajti moja vlada je zelo naklonjena izzivom oziroma spopadanju z izzivi na tem, v tem sektorju. Kot eh, drugi kolegi me zanima, kaj lahko storite za to, da bi našli neko rešitev tudi za države vzhodne Evrope, ki so sedaj najbolj proti in mislim, da pa se zavedajo tega, da zahodne države se se morajo boriti proti socialnemu dumpingu in um, pogosto prihaja do lažnih delokalizacij uh, storitev v vzhodno Evropo, uh, v podjetja, ki se delajo, da delujejo v vzhodni Evropi, vendar dejansko delujejo izključno v Franciji, Italiji, Nemčiji in Avstriji, pa ne samo v teh. Potem, kar zadeva letalski sektor. Tu bi potrebovali napredek glede enotnega evropskega neba. Me zanima, kako se boste tega lotili, kako boste deblokirali vprašanje uh, uh, Gibraltarja. Vemo, da je tu. Uh, to, ali imate kakšno strategijo glede tega? Morda je to tudi povezano s tem od Brexita, sveda to se skupaj zapleteno. Morda pa bo to celo poenostavljeno, zdaj bomo skupaj videli. Nekdo pred mano je govoril o Brennerju. Avstrija, Italija in Nemčija morajo tu najti neko skupno rešitev. Hvala lepa. Spoštujte čas za govor, sicer vas bom prekinila. Imate vsak dve minuti. Gospod eh, Zile, beseda je vaša. Najlepša hvala. Hvala obema ministricama, dobrodošli v odboru za promet. Zamudil sem prvi del vaše predstavitve, ampak so mi povedali, kaj ste povedali in začel bom s prvim svežnem mobilnosti, ki so ga že omenjali kolegi. Torej, čim boste dobili uh, mandat uh, za pogajanja, nameravate začeti, ampak obstajajo tudi pomisleki nekaterih uh, držav. Ministri so danes tu v Bruslu in ni še povsem jasno, kakšna Eh, pravila tu veljajo. Parlament je v okviru prejšnjega mandata sprejel skupno stališče, ampak vseeno ni vse tako jasno, tudi če se odločite začeti s pogajanji, ampak v vsakem primeru. Jasno je, da so periferne države zelo eh, razdeljene, eh, mnenje je povsem drugačno na vzhodu in na zahodu. No, Eh, govorite tudi o zmanjšanju emisij eh, CO2, ali eh, nimate občutka, da pri prvem svežnju mobilnosti obstaja veliko pravil, ki bodo prinesla številne prazne tovornjake, ki se bodo vozili gor in dol po Evropi, ne da bi to imelo kakršenkoli gospodarski smisel. Potem, kar zadeva drugi svežen mobilnosti, V parlamentu smo sprejeli dosje o uh, avtobusnih prevozih uh, in uh, ali obstaja. Obstaja pričakovanja, da bo prišlo do napredka tudi na strani sveta. Uh, in tudi kar zadeva. Uh, sklad za povezovanje Evrope, tudi tam so neke nejasnosti glede tega, kako se lahko eh, ta sredstva porabljajo za obsežne prometne projekte. Najlepša hvala, gospod Zile, gospa Kunora je naslednja. Izvolite. Najlepša hvala. Hvala za uvodni predstavitvi obema ministricama, želim pa vam tudi veliko uspeha pri vašem predsedovanju svetu. Prebrala sem vaš program in tu vidim dva eh, glavna stebra. Enega ste omenjali, to je digitalizacija in pa dekarbonizacija na dolgi rok. Zanima me, kaj konkretno nameravate ukreniti v okviru vašega šestmesečnega predsedovanja glede na to, da je 27 eh, članic na zelo različnih izhodiščnih točkah. Eh, pozvala bi vas, da se zavežete, da boste naredili vse, kar je mogoče, da boste dosegli dogovor pri svežnju mobilnosti in da bo to dogovor, ki bo spoštoval eh, temeljna stališča Evropskega parlamenta tem svežnjem se bo tudi izboljšala varnost na evropskih avtocestah. Kar pa zadeva turizem, glede na to, da sem tudi sama bila ministrica za turizem, vem, da je promet in prevoz ključen za turizem in obratno. In zato sprašujem, ali nameravate podpreti predlog Evropskega parlamenta, za vzpostavitev dejanskega namenskega proračuna za turizem v naslednjem večletnem finančnem okviru. Eh, ali nameravate oblikovati kako eh, strategijo, ki bi pomenila, da bo Evropa imela enotno strategijo na področju turizma in da bo vodilna destinacija na svetu? Najlepša hvala, hvala za vsa vprašanja. Najverjetneje bi potrebovali vsaka eno uro za odgovore, ampak žal nimamo toliko časa, imata pa nekaj minut. Malo se vprašanja tudi eh, ponavljajo eh, svežen mobilnosti, pravice potnikov in kar zadeva pravice potnikov, eh, je stališče parlamenta, da je potrebno ustajati, ustrajati pri intermobilnosti, da je potrebno določeno število mest za kolesa na vlakih, naprimer. Namreč. Eh, in lahko vam povem, da se stališče Evropskega parlamenta pri pravicah potnikov ne bo spremenilo. In eh, to je povezano tudi z vprašanjem o kolesarskem turizmu. Število mest za kolesa na vlakih ne sme biti pod uh, eh, vprašanjem. No, gospod Ertug je izpostavil eh, avtonomna vozila, ki so zelo aktualna eh, in eh, podatkovno gospodarstvo. Zelo nas zanima, kaj na tem področju počnete na finskem, kakšne so vaše izkušnje. Eh, potem so bila tu vprašanja o obdavčitvi eh, kerozina in pa vrsta drugih eh, vprašanj o, o turizmu, ki je eh, ključna naloga našega odbora. Tako, zdaj pa prosim za vaše odgovore. Kitoksija kaikille koordinatorejle erinomajsta küsim. Najlepša hvala. Hvala vsem koordinatorjem, koordinatorkam za odlična vprašanja. Hvala, gospa predsednica. Potrudila se bom da kar najbolje odgovorim na vsa vprašanja. Ko govorimo o finskih nacionalnih zadevah, eh, bi to terjalo ločen eh, forum, ampak nekaj stvari lahko omenim tudi tu. Eh, bomo pa kot predsedstvo tu izpostavili predvsem naša načelna stališča. Spraševali ste, kako bo Finska v okviru svojega predsedovanja delovala neutralno, kako bo prisluhnila vsem stranem. To je za nas zelo običajna vloga, tudi v pogajanjih o svežno mobilnosti smo si prizadevali za kompromise, ki upoštevajo različne vidike in eh, na ta način nameravamo postopati tudi naprej. Uh, Naše predsedstvo bo izpostavilo tudi ključne eh, teme, ki sem jih omenila v, v svoji vodni predstavitvi. Vprašanje podnebnih sprememb, eh, kako bi lahko zmanjšali emisije v eh, sektorju prevoza. Podobno velja tudi za svežen mobilnosti. Prvi stabr je bil zelo problematičen v svetu. Vem, kakšna so stališča poslancev. E, stvari niso enostavne in skupaj moramo najti neko ravnovesje med e, socialnimi pravicami e, delavcev in kakovostjo ter učinkovitostjo storitev, ki so na voljo na trgu. Kot veste, ima svet svoja stališča glede tega svežna, ki so bila sprejeta decembra in zdaj čakamo na začetek pogajanj s parlamentom. Finska je pripravljena začeti s temi pogajanji in tudi v tem okviru bomo delovali neutralno. Prizadevali si bomo za konstruktivne kompromise s parlamentom in prepričana sem, da bo naše sodelovanje uspešno, čeprav gre za zahtevna vprašanja. Ko gre za eurovinito in cestnine za cestni prevoz, smo junija dobili poročilo o napredku in ko sem uvodoma povedala, se v svetu pogajanja daljujejo tudi pod finskim predsedstvom. Poskušali bomo doseči kar največ napredka in ključno je, da dosežemo ravnovesje med subsidijarnostjo, ter da upoštevamo po drugi strani tudi podnebne vidike. Je pa še prezgodaj, da bi eh, lahko napovedali, kakšen bo končni rezultat. Dvostransko smo se pogovorili z vsemi državami, pogajanja pa se bodo nadaljevala septembra. Vem, da je parlament že oblikoval svoje stališče glede tega dosjeja. Potem, kar zadeva Podnebne ukrepe je ena od naših prednostnih nalog, da okrepimo prepoznavnost Evropske unije kot globalnega akterja ter da oblikujemo skupno vizijo. Svet je zavezan pariškim ciljem in pripravljamo dolgoročno strategijo za Evropsko unijo, eh, ki naj bi začela veljati leta 2020. Marsikdo je že podprl načrt, da bi dosegli eh, podnebno neutralnost do leta 2050 in tu bomo poskušali doseči eh, enotno vizijo. Pogajanja v svetu eh, pa se nanašajo zlasti na posamezne pobude, s katerimi bi omogočili podnebno neutralnost. Potekalo bo tudi nekaj neformalnih srečanj na to temo. Enega bomo naprimer organizirali 25. septembra. Takrat se bomo na zasedanju ukvarjali izključno s podnebnimi izzivi. Potem je bilo tu vprašanje, v zvezi s storitvami. Storitve pogosto temelijo na rabi digitalnih podatkov, multimodalnosti, uporabi novih tehnologij, naprimer evropska mesta naprimer, ponujajo eh, e-skuterje eh, in prizadevamo si, da bi to vrstne storitve prinesle čim več koristi državljanom. Eh, kar pa zadeva zmanjševanje emisij oziroma letalski prevoz, tu potrebujemo ambiciozne eh, cilje za to, da bomo dosegli pariške cilje. V okviru IKO eh, se tudi načrtuje sprejetje pomembnih odločitev. To je potrebno spremljati ter pri naših rešitvah govoriti tudi o prihodnosti sistema za trgovanje z emisijami. Učinkovito moramo zmanjšati naše emisije, ne da bi posegali v mednarodno konkurenčnost ter ne da bi pri tem vzpostavili preveč birokratskih ovir. Tudi eh, uporabo biogoriv v letalskem prometu spodbujamo in najti moramo načine, kako pripričati družbe, da izkoriščajo nove tehnologije. Spraševali ste tudi o zakonodajnih predlogih na področju letalstva. Leta 2013 je komisija predlagala enotno evropsko nebo e, in novo uredbo na tem področju. Žal pa na tem področju ni bilo doseženega dovolj napredka, ker obstajajo določeni geografski spori. Evropsko nebo je še vedno razdrobljeno in zato moramo biti na tem področju še bolj ambiciozni in skrajševati poti, zato da ne bi prihajalo do zamud. Hkrati pa moramo tudi na tem področju zmanjšati emisije. Spraševali ste tudi o pravicah železniških eh, potnikov. Vem, da je parlament že oblikoval svoje stališče glede predloga komisije. To je zelo pomembno področje in kot sem povedala v vodoma, je načrt eh, finske dabi eh, do decembrskega zasedanja sveta dosegli skupno stališče sveta v zvezi s tem dosjejem. Omenjali ste tudi pogajanja o večletnem finančnem okviru ter eh, sklad za povezovanje Evrope. Pogajanja o večletnem finančnem okviru so en od prednostnih nalog našega predsedstva. Priti moramo do uravnoteženega rezultata, ki bo upošteval naše nove prednostne naloge, pa tudi tradicionalne sektorje in ki nam bo omogočal, da bomo dosegli skupne cilje. Finska eh, si zelo prizadeva, da bi eh, ta pogajanja zaključili do konca leta. Kar zadeva avtomatizacijo in digitalizacijo prometa, to so za Finsko ključna vprašanja, Eh, predlog o e-tovoru tovoru je eh, pomemben korak na poti k digitalizaciji tovornega prometa. Povedali smo že, da smo pripravljeni začeti s trilogom, čim bo parlament dobil pogajalski mandat. Naš cilj pa je, da bi v času letošnje jeseni dosegli konsens. Torej tudi pri tem, da se vsi prizadevamo za čim hitrejši napredek. No, pa morda še nekaj besed o avtomatizaciji in razvoju avtomatizacije. Prinaša številne koristi, zlasti, ko gre za izboljševanje varnosti, eh, zmanjšanje emisij, zmanjšanje prometnih gneč in zamaškov. Avtomatizacija pa pomeni tudi, da potrebujemo veliko raziskav, razvoja, eh, testov in poskusov in prepričana sem, da moramo na tem področju okrepiti sodelovanje med državami članicami, tako da ne bo prihajalo do podvajanja pri tem delu. No, zastavljali ste tudi druga vprašanja in mislim, da bomo še imeli v prihodnje priložnost obravnavati te teme. Gospa ministrica, tudi za vas je bilo kar nekaj vprašanj. Izvolite. Najlepša hvala, hvala za vsa vaša vprašanja. No, trajnost prometa je eh, ključnega pomena tudi v povezavi s podnebnimi vprašanji. Moram povedati, da v času rumunskega predsedovanja eh, je, bil, eh, je bilo veliko govora o pariškem sporazumu in na tem področju lahko digitalizacija bistveno prispeva k doseganju ciljev iz pariškega sporazuma. S pomočjo digitalizacije lahko spodbujamo vzdržno rast v Evropi ter se odzivamo na podnebne izzive. V času našega predsedovanja bomo torej se posvetili digitalizaciji, kot sem omenila. Istočasno pa si prizadevamo tudi za boj proti podnebnim spremembam. Upamo, da bodo države članice pripravljene eh, sprejeti predlagane cilje. Komisija podpira številne ukrepe na tem področju in pripravljeni smo na razpravo o tem, kako lahko sektor prometa prispeva k omilitvi podnebnih sprememb tudi s pomočjo digitalizacije tu naj izpostavim, da z digitalizacijo eh, lahko tudi, promet, eh, tudi podjetja v sektorju prometa preidejo na krožno gospodarstvo. Veliko priložnosti je na tem področju, skupaj jih moramo preučiti in eh, tu lahko seveda pride tudi do lokalnega razvoja. To je bilo vprašanje enega od poslancev v zvezi eh, s kolesarskim turizmom. Gre, eh, torej kolesarjenje je ena od najbolj vzdržnih oblik prevoza. Nimamo sicer konkretnih ciljev na tem področju. Eh, zato tudi težko povem eh, kaj več. Ste pa spraševali tudi o eh, evropski turistični strategiji. Vem, da si države članice želijo, da bi to strategijo posodobili in o tem nameravamo oziroma bomo v prihodnje bolj poglobljeno razpravljali. Eh, zaradi omejenega časa sicer najverjetneje do tega ne bo prišlo v času finskega predsedovanja, bomo pa tudi mi Eh, spodbujali to vrstne razprave. Spraševali ste tudi o proračunu. Vemo, da obstaja predlog za ločen proračun za področje turizma. Stališče sveta je sicer, da je turizem eh, pomemben sektor, ampak namesto, da mu namenimo specifičen proračun, bi bilo bistveno, da lahko podjetja na področju turizma horizontalno izkoriščajo različne ukrepe in vire financiranja znotraj večletnega finančnega okvira, kot to počnejo druga podjetja v drugih sektorjih. So pa tu tudi instrumenti, naprimer program za notranji trg, kmetijski skladi, program Invest EU, ki eh, so tudi na voljo za podjetja na področju turizma. Merci beaucoup pour eh, l'ensemble de ces. Euh... Najlepša hvala za vse te odgovore. Verjetno se bomo k nekaterim vprašanjem še vrnili v tem drugem krogu razprave in poglobili določene teme. Gospod Deli bo naslednji, naj povdarim, da ni moj bratranec, njegov primek se zapiše samo z enim lejem. Toliko o tem. Izvolite. Merci, madame, Hvala, gospa predsednica. Da, niste moja sestrična, ampak vseeno eh, dobro sodelujeva, morda še boljše, kot če bi bila eh, v sorodu. Včasih je težko sodelovati z družinskimi člani. Kot eh, je že omenila namestnica koordinatora e LS, e eh, želimo govoriti o svežnju za mobilnost. Tam eh, smo priča velikemu eh, razkoraku med eh, osrednjimi in perifernimi državami. Tekom pogajanj v svetu je Finska odigrala konstruktivno vlogo, če se ne motim, poskušala je zagotoviti ravnoteže. Ampak vsi uravnoteženi predlogi so bili zavrnjeni, kar pomeni, da skoraj polovica držav ni eh, potrdila dogovora. Tukaj se je zgodilo nekaj podobnega. Eh, poročevalci iz prejšnjega sklica so prekopirali besedilo iz splošnega pristopa in mi smo zakonodajalci. Ne vem, naša naloga je, da zagotovimo kakovostno zakonodajo, ki jo bo brez težav mogoče izvajati in to bi moralo veljati za vse deležnike. Mislim, da nas čaka še več dela pri teh dosjejih. Samo še dva stavka. V nasprotnem primeru se namreč lahko zgodi, da bodo države, ki tega niso podprle, poskušale najti pravne instrumente, morda bodo šle tudi pred sodišče. To bo pomenilo zamude pri izvajanju in dodatne zaplete na terenu. Pred nekaj minutami ste dejali, da poskušate upoštevati vsa mnenja. Zanima me, kako boste to naredili v praksi seveda pa smo pripravljeni z vami sodelovati in pripraviti bolj uravnotežen pristop tukaj v parlamentu. Hvala. Hvala. Vsak dobi minuto in pol. Trenutno vas je 21 na seznamu. Žal mi je nočem preživeti celega dopodneva z vami. Eh, bodite prosim kratki, nedeljati in natančni. Gospod Beranto. No, očitno se moram navaditi na različne načine izgovorjave primkov. Hvala, gospa predsednica. Hvala obema ministricama. Hvala, da ste eh, z nami. Hvala tudi za eh, včerajšnjo udeležbo v različnih odborih. Prihajam iz regije na nizozemskem, ki je eh, del koridorjev TNT. Zato me še posebej zanima to področje, kako odpraviti upravna bremena pri izvajanju. V programu predsedstva izpostavljate eh, vašo pripravljenost eh, za delo na tem področju. Parlament je že sprejel eh, prvo stališče v zvezi s tem, ampak zaenkrat še vedno čakamo na stališče SETA. Zato imam dve vprašanji. Prvič, a je vaša prioriteta tudi dosje pametnih eh, omrežij TNT in drugič, kakšna je časovnica, kdaj eh, lahko pričakujemo stališče sveta, tako da se bomo lahko spustili v medinstitucionalna pogajanja. Veliko sreče tekom vašega predsedovanja, nadejam se dobrega sodelovanja v naslednjih mesecih. Najlepša hvala. Gospa Lešanto, minuto in pol. Hvala, gospa predsednica gospe ministrici. Turizem je za mojo državo, Francijo, prioriteten eh, sektor. 90 tisoč eh, nočitev oziroma eh, obiskov smo imeli lani, prihajam iz regije, kjer je turizem zelo pomemben. Rada bi spostavila križarke, ki povezuje ta, to področje povezuje eh, promet in turizem. V moji državi je 32 pomembnih destinacij in uh, ustvarja veliko delovnih mest. Enako velja za druge eh, države članice z morjem. Pri tem je potrebno vlagati in spoštovati okolje. Potrebujemo ustrezno trajnostno strategijo za razvoj uh, takšnega križarskega turizma, eh, razvoj eh, pristanišč, najti pa moramo tudi rešitve za domače ladjedelništvo. Kar se tiče okoljskih vprašanj, je treba upoštevati eh, odpadke in odpadne vode, razgradnjo ladi in to se mi zdi velik izziv. Kako boste podprli ta pomemben sektor? Upam, da bo respektiral to. Najlepša hvala, hvala, da ste spoštovali tudi čas za govor, gospod Danielson. Sure. Hvala, gospa predsednica. Rad bi izkoristil to priložnost in spregovoril v švedščini. Najlepša hvala obema ministricama. Dotaknil bi se svežnja za mobilnost in kabotaže. pa tudi vprašanje napotitve je pomembno. Če si želimo prometnega sistema, ki je socialno trajnosten, potem je treba upoštevati tudi te vidike in direktivo o napotitvi delavcev. Zanima me, če namerava predsed, vaše predsedstvo začeti pogajanja o trialogu v zvezi s tem lahko pa začnemo izvajati tudi to, kar je že bilo sprejeto. A je to vaša namera? V delovnem programu govorite o eh, Evropskem organu dela, eh, organu za delo. Ali nameravate še naprej delati v tej smeri? Kakšne so vaše načrti za eh, kopenski promet, za cestni promet? A menite, da bomo lahko naredili kakšen napredek, kaj pa digitalni izzivi? Najlepša hvala, gospa predsednica. Torej vsem eh, nam in tudi vam želim čim boljši začetek in čim več napredka na področju mobilnosti. Imam eh, vprašanje v zvezi s pravicami potnikov v železniškem prometu. Svet še vedno ni sprejel sprejel skupnega stališča glede prenove te zakonodaje. Naš parlament pa je že eh, sprejel jasno stališče in se zauzel za izboljšanje pravic potnikov. Gre torej za jasno zavezo, eh, da eh, tudi podnebni prijaznejši železniški promet postane bolj privlačen za potnike. Kako nameravate v okviru vašega predsedovanja zagotoviti, da bo ta uredba še naprej zaslužila svoje ime? in kako uh, doseči to, kar zahtevamo, namreč odprte podatke uh, in boljši dostop za osebe z omejeno mobilnostjo. Uh, to so za nas osnovni predpogoji, da lahko ta uredba zasluži svoje ime. Hvala za vaše vprašanje. Gospod Olivije. Minuto in pojemate. Hvala, gospa predsednica, gospa ministrica za promet, dobro sem prisluhnil vaši predstavitvi, ki je bila tehnična, ampak vseeno se mi je zdela malce hladna, kar ledeno hladna. Govorili ste o podatkih, o digitalizaciji, o avtomatizaciji, razogličenju. Seveda v desetih minutah ne moremo spregovoriti o vseh temah, ampak vseeno se mi zdi, da ste pozabili na zelo pomembno temo in to je človek. Za odločitvami, za poročili, za direktivami so ljudje. ko je Evropska unija napotenega delavca uh, predstavila kot stebr tega področja, smo si s tem zastavili določena vprašanja. Govorili smo o sociali, o socialnih pravicah delavcev in ko govorimo o uh, napotenih delavcih, gre za dostojanstvo. V Franciji imamo naprimer eh, romunske ali pa polske prevoznike, ki živijo ob avtocesti praktično počivajo v eh, kabinah tovornjakov. In to vprašanje mora biti za nas zelo pomembno. Zanima me, če boste obravnavali to vprašanje, vprašanje socialnega učinka eh, napotenih delavcev in eh, učinka na, socialna, na socialne vidike napotenih delavcev v naslednjih mesecih. Hvala. Mikrofon, prosim. Ja, gospa Virkunen, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Moram na letališče, nimam veliko časa. Hvala, da ste mi omogočili ta eh, čas. Sem eh, edina finska članica tega odbora. Hvala ministricama za predstavitev finskih prioritet. Kolegi in kolegice so zastavili pomembna vprašanja o podnebni politiki ki je ena od glavnih prioritet finskega predsedstva, pa tudi vprašanje v zvezi z mobilnostnim svežnjem, kar je brez dvoma eden izmed najbolj zapletenih zakonodajnih aktov na, na mizi in tukaj moramo najti uravnoteženo rešitev. Imam pa še eno vprašanje v zvezi z naslednjimi meseci. Ena od ključnih odločitev pred nami bo odločitev o naslednjem večletnem finančnem okviru. Nekaj vprašanj se je dotikalo te, tudi tega. Zlasti instrument za povezovanje Evrope je zelo pomembna tema za ta odbor. Je bistvenega pomena za razvoj eh, sodobne in pametne evropske infrastrukture. Eh, z vidika eh, sinergiji, z vidika dobrih povezav. Evropski parlament je pred kratkim že sprejel stališče o povečanju mobilnostnega dela eh, tega instrumenta. Zanima me, če bo finsko predsedstvo podprlo povečanje mobilnostnega eh, dela instrumenta za povezovanje Evrope v pogajanjih, kako finska gleda na eh, ulogo instrumenta za povezovanje Evrope kot eh, gonila prihodnih naložb in pametne infrastrukture v Evropi. Hvala. Hvala personne. Microfon, prosim. Je reviens vers vous. Madame, écoute, ce sera après. Oh, Počakaj, da še malo. Spoštovati moramo tudi ravnoteže političnih skupin in eh, postopati moramo v skladu eh, s seznamom. Gospa Kucuča. And thank you, Madam President, and welcome. Najlepša hvala, najlepša hvala, gospa predsednica. Še enkrat dobrodošli obe ministrici na tem sestanku parlamentarnega odbora. Program predsedstva svetu ponuja zanimive smernice na več različnih področji, tudi na področju prometa. V delovnem dokumentu, ki je bil predstavljen eh, v svetu, eh, finsko predsedstvo govori tudi o ladijskem eh, prometu, govori o sodelovanju z mednarodno organizacijo za pomorstvo, govori o vodilni vlogi Evropske unije na področju eh, trajnostnih eh, pomorskih operacij. Zanima me, kakšno vlogo finsko predsedstvo namenja tej pomorski politiki v okviru celotne prometne politike. Kaj boste naredili za to, da bi zagotavljali učinkovito politiko na področju pomorskega prometa, sploh kar se tiče eh, povezanosti otokov in drugih obaljnih območij. Sama prihajam z otoka in zato vem, kako pomembne so te povezave, zato me zanima, če lahko kaj več poveste o pomorski politiki predsedstva. Najlepša hvala za vaše vprašanje, gospod Rodriguez. Izvolite za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sama bi izrekla dobrodošljico finskima ministricama. Pripričana sem, da bomo zelo dobro sodelovali in vaš uspeh bo uspeh vseh nas. Imam tri vprašanja. Kar, oziroma govorili ste o tem, kako pomembno je okrepiti pravice potnikov. No, kar zadeva uh, potnike, ki letijo z nizkocenovnimi uh, eh, letalskimi prevozniki, se zdi, da pogosto takšna podjetja uporabljajo digitalne storitve zato, da pravzaprav omejijo možnost komuniciranja potrošnikov z njimi in kaj boste storili za te potrošnike in okrepili njihove pravice. Drugo vprašanje glede turizma. Vedno bolj se uporablja digitalizacija pri turističnih stanovanjih, vendar določena mesta eh, nudijo veliko takšnih stanovanj in prihaja do težav, ker ni dovolj regulacije. In zato tudi prihaja do težav za uporabnike. Ali boste predlagali kakšno harmonizacijo glede tega? In potem še nekaj, zadnje vprašanje, kar zadeva podnebne spremembe, kar zadeva pomorski eh, promet in ohranjanje oceanov. Kaj boste storili za to, da v pomorskem prometu lahko storimo več za to, da ne bodo več tako onesnaževali oceane. Hvala, gospa Rodriguez, gospa Ukačevska. Tam, eh. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi sama bi rada izrekla dobrodošlico obema ministricama. Upam, da bo finsko predsedstvo in eh, ženske, ki vodijo to predsedstvo, sprejelo drugačen pristop, kar se tiče eh, prometnega svežnja. Upam, da boste delali na podlagi ekonomskih načel in štiri svoboščin, ki veljajo v Evropski uniji. Moje vprašanje je naslednje. Kakšne so vaše namere v zvezi s temi štirimi svoboščinami in v zvezi z enotnim trgom? Kako boste zagotovili ravnotežje? kaj lahko poveste v zvezi z omejitvami, v zvezi z kabotažo ali pa v zvezi z napotitvami delavcev. Očitno je vaše osnovno načelo to, da znižate emisije CO2. Obenem pa se načrtujejo določene omejitve na področju kabotaže in napotitev. Kako boste razrešili ta vprašanja? Vzhodna Evropa je mnenja, da poskušate omejiti konkurenčnost. Seveda se vsi želimo boriti proti goljofijam, ampak eh, to ne sme privesti v omejitve konkurenčnosti. Sedaj pa Brexit. Brexit bo morda negativno vplival na prometni sektor. Kako boste odpravili te negativne posledice? Moje tretje vprašanje se nanaša na uh, Eh, pomorski prometni sektor. Veliko je onesnaženja, veliko je emisij, kako boste to razrešili? Hvala. Najlepša hvala. Gospod Peter Lundgren. Gospod Lundgren, beseda je vaša. Za minuto in pol. Ja. Ja. Najlepša hvala, gospa predsednica. Nimam ravno neposrednega vprašanja, gospa eh, predsednica. Najprej eh, bi rad finskemu predsedstvu zaželel, da bo ustrajalo pri svežnju za mobilnost. Za številne države je to problematična stvar. Rad bi se zahvalil Ismailu Etogu, ki je delal na tem. Eh, sedaj potrebujemo jasna pravila, izvajati je treba ta pravila, potrebujemo pošteno konkurenco ne smemo ustvarjati dumpinga na trgu in izkoriščati voznike. Na to bi rad omenil okolje. Prometni sektor predstavlja veliko emisij. Na švedskem in na finskem smo sprejeli številne ukrepe zlasti za tovorna vozila. Ampak težava je ta, da nimamo eh, intermodalnosti, naprimer eh, v povezavi z Nemčijo, kaj pa infrastruktura, kako boste odpravili te vrzeli na področju infrastrukture, na področju intermodalnosti. Zanima me, če nameravate na ceste dati eh, manj tovornjakov, morda megatovornjake. Najlepša hvala gospod Lundgren, gospod Liberacki. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala obema ministricama za obe predstavitvi. Najprej sveže na mobilnosti. Zabeležite si to, prosim. To je dober razlog za razdelitev naše unije. Kaj boste naredili, da bomo spet usklajeni? Regionalni programi, zlasti koridor koridor, uh, železniški koridor, uh, koridor v um, Baltiku. Finska lahko tukaj naredi veliko. Kako boste zagotovili, da bo to dober projekt in da bomo uspeli? Kako boste prišli zeleno luč? Na to večletni finančni okvir in infrastruktura. Všeč mi je, da želite zadeve posodobiti, jim vdahniti novo življenje, ampak vedno eh, se soočamo s pomankanjem sredstev. Boste naprimer uporabljali eh, denar iz Junkerjevega načrta s pomočjo projektnih obveznic ali pa eh, javno-zasebnih partnerstv prek instrumenta za povezovanje Evrope. Boste povezovali vse različne vire financiranja, zato da bi zagotovili večjo koherentnost in učinkovitost eh, naše evro, evropske infrastrukture. Deset sekund sem vam prihranil, gospa predsednica. Hvala, gospod Liberacki, da ste mi pomagali pri mojih nalogah. Gospa, gospod Luđen. Felicitacijo in bienvenue. Dobrodošli obe ministrici, brez dvoma vaš, vas čakajo lepi trenutki, pa tudi eh, nekaj frustracije na področju prometa, na področju turizma. Poznam te zadeve. Danes smo veliko govorili o trajnosti, o podnebju in tako naprej. To so pomembne zadeve. Nismo pa veliko govorili o zaposlovanju in gospodarstvu. Nismo izpostavljali socialnih vidikov v prometnem sektorju, v turističnem sektorju, je treba izpostaviti številna podjetja, ki eh, na tem področju delajo. Če si pogledamo eh, rezultate evropskih volitev, eh, imamo veliko področji, ki so omejena, ker nimajo dostopa do interneta, do tehnologije. Dobro je govoriti o digitalizaciji, ampak evropski državljani in podjetja morajo imeti ustrezen dostop do ponudnikov storitev do storitev javnega eh, prevoza, naprimer. To je nujno za podjetja, tako demokratično gledano, kot tudi gospodarsko gledano. V teh območjih eh, je podpore Evropi vedno manj, eh, vedno več je tudi ekstremne politike in zanima me, kakšne načrte imate za ta območja, kjer živijo milijoni, desetine milijonov državljanov. In to je zelo pomembno za evropsko gospodarstvo, za evropski turizem in promet. Hvala, ampak boj proti podnebnim spremembam je tudi eh, boj, eh, ki ima širše posledice. Gospod Scott, za minuto in pol. Najlepša hvala. Izrekam dobrodošljico temu predsedstvu kot ena pomembna eh, mlada ženska Greta Thunberg, eh, kaj boste vi naredili za to, da bomo do leta 2050 eh, oglično neutralni? Na deset tisoče ljudi je korakalo v Londonu, ustavilo promet in pozivalo k oglični neutralnosti do leta 2025. Nekateri si prizadevajo za oglično neutralnost do leta 2030, vlada bi rada postala oglično neutralna do leta 2050. Kaj boste naredili za to, da boste odpravili določeno zmedo v zvezi z informacijami, ki izhajajo iz teh poročil? Naprimer, naslednja točka na dnevnem redu izpostavlja pomankanje napredka v smeri oklične neutralnosti. Kaj boste naredili eh, prvič za to, da bo komunikacija jasnejša, komunikacija vizavi ljudi v Evropi, ki se ne čutijo povezane eh, s parlamentom oziroma institucijami? kakšni bodo vaši strateški koraki naprej, kako boste odpravili eh, ovire na poti do oglične neutralnosti do leta 2050. Bodite, prosim, popolnoma odkriti. Najlepša hvala za vašo jasno sporočilo, gospod. Nadaljujemo. Gospod Navokov, kje ste? Tamle, izvolite minuto in pojedobite. Najlepša hvala Gospa predsednica, kratek bom. Dobrodošli ministrici. Ne morem se upreti eh, temu, da spregovorim tudi o mobilnostnem svežnju ena, ampak eh, ta sveže nas je razdelil do te mere, da odbor ni mogel zauzeti enotnega stališča v sezi s tem dosem. Resnično nas je eh, razdelil dejali ste, da boste šli naprej, kako boste zagotovili, da bodo vsi podpirali to pot naprej. Vsi menimo, da je prometni sektor izjemno pomemben. Nepošteno bi bilo, da polovica držav ne bi bila zastopana v tem dosegu. Kako boste to naredili, kako boste zagotovili podporo vseh? Še eno vprašanje, kombinirani promet. Moja prva naloga eh, bo, da bom poročevalec v senci ELS v zvezi eh, s tem področjem. Kakšne so vaše ambicije in kakšni so vaši načrti, eh, kaj menite, da nas čaka v prihodnosti? Hvala in sam sem prihranil 15 sekund, gospod predsednica. Najlepša hvala, gospod Vitanov. Najlepša hvala, gospod predsednica, gospod ministrici, kolegi in kolegice tudi sam imam eh, vprašanje v bolgarščini, če dovolite. Rad bi se vam zahvalil za entuzijazem in za predstavitev. Avtomatizacija, digitalizacija, to so izzivi, eh, ki so zelo pomembni in eh, s katerimi se strinjamo. Upamo, da boste pošten posrednik v zvezi s svežnjem za mobilnost ena, to je zelo občutljiva tema za periferne države, zlasti za Bolgarijo. Ne smemo dovoliti, da bomo ostali nekje ob strani. Kot socialisti smo zaskrbljeni, da gre za številne delavce v mednarodnem eh, prevozu, ki bi lahko izgubili svojo eh, službo. Podjetja na tem področju so mala in srednja velika podjetja, družinska podjetja in uh, to je njihov edini vir dohodka. Kaj boste naredili za to, da ne bo prišlo do zapiranja vrat teh podjetij, do bankrota? To je moje prvo vprašanje. In eh, na to še eno vprašanje v zvezi z eh, prejšnjim sklicem eh, parlamenta. Zanima me zmanjšanje eh, emisij CO2, kaj boste naredili glede na to, da so bila sprejeta pravila o vračanju praznih eh, tovornjakov v domače države. Kako boste eh, zapolnili vrzeli med eh, vzhodom in zahodom, kakšno je vaše stališče v zvezi s svežnjem za mobilnost, namenite, da je to dobra podlaga za nadaljna pogajanja. Hvala. Gospod Flego, izvolite. Hvala vam puno. Dakle, pozdravljam. Hvala. Pozdravljamo obe gosti. Zelo dobro sta predstavili svoje prednostne naloge. Zelo pomembno je to, da se nas je zelo pomembno varovanje okolja in vse s tem v zvezi. No, tudi predsednica Ursula von der Leyen je to povedala, da so zelo pomembne zelene politike. Tudi mi smo to rekli, Evropski parlament, naši odbori. No, seveda ne moremo vsega doseči v šestih mesecih vašega predsedovanja. In glede na to, da za vami prihaja na vrsto Hrvaška, me zanima, da uh, smo predtem imeli romunsko predsed, vodstvo in me zanima, če sedaj že sodelujete s hrvaškimi organi za to, da bi pravzaprav to se nadaljevalo in da bi to bila stalnica v politike Evropske unije, torej da bi, bila, da bi bilo varovanje okolja stalnice Evropske politike, ne pa zgolj nekaj, kar je omenjeno na šest mesecev. Najlepša hvala. Gospod Flegov, gospa Grapini, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Čestitke za ponovno izvolitev na mesto predsednice, čestitam pa tudi finskemu predsedstvu in eh, vsem želim veliko sreče. Imamo vprašanje v zvezi z železniškimi povezavami. Kakšne so vaše namere, kako boste izboljšali železniške povezave? Zlasti glede na to, da so železnice v slabem stanju v perifernih državah in da nimamo dobrih povezav z Zahodom. Ukvarjati se morate tudi z eh, zelo perečo temo, z mobilnostnim svežnjem. Vprašanje je, kako bomo zagotovili enake pogoje za vse v tem sektorju. Sama sem tudi članica odbora IMKO, spoštovati moramo eh, pravice delavcev, ampak kot veste, eh, komisija predlaga državam članicam, da zagotovijo uh, varno uh, infrastrukturo za voznike. To trenutno ne velja. Uh, zagotoviti je treba varno nastanitev. Porajajo se številna varnostna vprašanja, uh, naprimer uh, kraja blaga, ulomi v tovorna vozila in tako naprej. Kako boste torej naslovili ta sporni svežen o mobilnosti? kot veste, je situacija zelo uh, zapletena. Poslovnik eh, prav tako ni bil eh, spoštovan pri glasovanju. V rokah imate zelo sporen svežen. Finska je glasovala za svežen v svetu, ampak težko boste zapolnili vse vrzeli. Težko boste, naprimer, zagotovili tudi dosegene ciljev na področju izpustov CO2, če, bo, če bodo tovornjaki prazni eh, vozili po cestah. Grazie, presidente, grazie, ministr. Gospod Milazo, hvala, gospa predsednica, gospe ministrici. Prihajam iz uh, Sicilije, mi smo v. Uh, sredozemsko-skandinavskem koridorju, torej smo neposredno povezani med vašimi prednostnimi vlogami, govorite o naložbah, vendar ne omenjate otoke, ne omenjate Sicilije. V svetu se je skazalo, da moramo imeti v vsakem poglavju za to, da dosežemo financiranje eh, to, da se lahko vsi vključijo v te koridorje in sprašujem v imenu svoje države, ali se boste še naprej pogajali in ali boste eh, spodbudili to, da bomo imeli mehanizem, s katerim bomo povezali Evropo, kajti skandinavsko-mediteranski koridor eh, je ključnega pomena, vendar bo dejansko deloval le, če bomo povezali sever sredozemljem in to lahko dosežemo le, če povežemo eh, sever z jugom Evrope. In to bilo, bilo pomembno za trgovino, pa tudi za turizem in okolje. In od tega predsedstva pričakujemo odločen, odlo, odločeno prizadevanje v tej smeri. Hvala. Najlepša hvala, gospod Levi. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt miniszter, eh, hölgyek, asszonyok!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 sodelovati pri tem delu tudi v prejšnjih sklicih parlamenta. Vse te teme so izjemno kompleksne in sam imam izkušnje tako politične kot tudi poklicne z delom na tem področju. Pri našem pristopu moramo biti celoviti. To velja tudi za delo tega odbora. Mar si kdo podcenjuje turizem. Mar si kdo na turizem gleda v negativni luči. Ampak eh, številni kolegi v tem odboru so zelo izkušeni na področju turizma. Evropska unija je turizem v preteklosti puščala ob strani. Mislim, da se moramo eh, v prihodnosti bolj osredotočiti na izzive na področju turizma. Tisti, ki delajo v tem sektorju, menijo, da je ta sektor pomemben za celotno Evropo. Soočajo se številnimi težavami in številnimi izzivi. Imamo pa tudi številne priložnosti pred nami. Predsedstvo bom poslal tudi pisen dopis in upam, da si ga boste lahko prebrali. V njem bomo izpostavili nekatere vprašanja, za katera prosimo, da najdete odgovore na njih. Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala eh, za vaš čas. Obema ministricama imam eh, dve vprašanje. Kako boste izboljšali povezavo med mesti v Evropi? Naj primerjam situacijo eh, z mednarodnim okvirom iz Tokija v Osako eh, potujemo hitro, potrebujemo eh, dve uri, če pa grem iz Luksemburga v eh, Berlin, kar je podobna razdalja, potrebujem 9 ur in trikrat moram zamenjati vlak. Kaj boste naredili za to, da bi zagotovili več, več hitrih eh, železniških povezav. Še enkrat eh, naj izpostavim Luksemburg. Tri ure potrebujem, da pridem do Bruslja. Zelo mi je všeč eh, Belgija, všeč so mi vse male vasi in tako naprej, ampak lepo bi bilo, če bi bil sam potni čas krajši. Kaj pa naprimer nočne povezave, ki so bile včasih odlične, sedaj jih praktično ni več. Kako boste to podprli? še eno vprašanje, ki mi je zelo blizu. Kaj nameravate narediti, in to je povezano tako s prometom, kot tudi s turizmom, da bi zagotovili dobro deločo infrastrukturo na vseh področjih? Kako boste zagotovili, da bo infrastruktura dejansko dostopna vsem eh, osebam, tudi tistim eh, s posebnimi eh, potrebami oziroma specifičnimi potrebami? Naprimer, da ne bo treba eh, vedno prositi za poseben ključ, za to, da bi prišli do sanitari. Če smo vsi podpisali eh, konvencijo na tem področju, eh, je treba zadeve izvajati v praksi in ne govorim zgolj o invalidih na vozičkih, ampak tudi o drugih osebah. Hvala. Gospa Bilbero, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, se opravičujem. Morala sem um, iti ven, zato ker smo imeli tiskovno konferenco, predstavili smo program za turizem, ki je povezan z Erasmus Plusom in ki govori o, o vključujočem turizmu. Dve eh, fondaciji bosta dala na voljo sredstva ravno v ta namen. No, na go, gotovo ste na določeno vprašanje že odgovorili, vendar vseeno naj povem, da bi rada povedala, da je promet v rokah žensk na finskem in to je gotovo dobra novica. Torej, všeč eh, mi je bil vaš prispevek, gospod ministrica, ko ste dejali, da moramo v tem novem obdobju biti drzni in da tisti, ki se ukvarjamo s prometom in turizmom, moramo povzročiti konkretne rezultate in moramo imeti trajnostne rezultate za naše državljane. Kar zadeva eh, svežnja za mobilnost, ste gotovo že veliko govorili in jasno je, da želite tu napredovati. In parlament sicer še nima mandata, vendar je sprejel stališče na svojem glasovanju o tem. In zanima me, kakšna je vaša vizija glede kombiniranega prometa? Tu imamo odprt dosje, ki se ga moramo lotiti. Potem vprašanje najetih vozil v svežno za mobilnost. Potem poročilo o elektronskih informacijah, potrebne dokumentacije za prevoz tovora. In potem še nekaj, o čemer se ni govorilo, o urnikih svet ni sprejel nobenega stališča, parlament pa je glasoval za to, da ne bi prišlo do, uh, da ne bi več spreminjali letnega in zimskega časa. Zanima vaše stališče glede tega. In potem vprašanje multimodalnosti. Veliko govorimo o podnebnih spremembah, o ciljih za industrijo, vendar ko govorimo o multimodalnosti, me zanima, ali boste spodbujali in vključili tudi države članice, to, da bi dokončno lahko vzpostavili prednostne projekte na evropski ravni. Kaj ti brez takšnih evropskih projektov, ki jih države članice zavirajo, ne bomo dosegli ciljev, ki jih želite doseči. Hvala lepa. Torej, zanima me vaše konkretno mnenje glede tega. Hvala lepa. ko rečem minuta in pol, je to minuta in pol, ne pa dve minuti petdeset, gospa. Gospe ministrici, vidite, da je veliko vprašanj glede svežna za mobilnost. No, ne bom sedaj povzemala razvoja tega svežna, vendar mislim, da je jasno, da svežna za mobilnost mora. Eh, poskrbeti za to, da zaposleni v prometu ne bodo drugorazredni, morajo delati v dostojnih pogojih in mora se jih spoštovati. Torej zahtevamo dostojanstvo. Ne moremo leta 2019 delati tako kot na začetku stoletja. In tu gre za obe plati tega svežnja. Potrebujemo socialni svežen in tudi okoljski svežen. Kajti vprašanje erovenjete je tudi treba obravnavati. Potem druga zadeva, ki je pomembna, je to, da jutri uh, ne bo več zlorab v cestnem sektorju. To je pomembno tudi za MSP-je, prav tako pa moramo zagotoviti dostojno delo in enake plače. Tretja stvar glede tega sveža za mobilnost. Vsi veste, vsaj dosedani poslanci veste, da smo se dolgo pogajali. Skoraj dve leti smo se pogajali o tem ne moremo se znova dve leti pogajati o tem svežnju. Finsko predsedstvo mora, bo moralo voditi ta pogajanja in jih usmerjati. In še nekaj glede podnebnih vprašanj. Sama bi si res želela, da bi finsko predsedstvo dalo mm, cilj, ki ga želimo doseči da imam jasen akcijski načrt. Zakaj? Zato, ker se nam res mudi. Imamo deset let za to, da upočasnimo podnebne spremembe in prometni sektor mora storiti več kot drugi. Nimamo veliko časa in za naš odbor je to zelo pomembno. In tu, kot pravite, imamo zelo veliko izzivo pred sabo. Potem vprašanje nočnih vlakov, o tem sploh ne govorimo, vendar obstajajo pa zelo dobri pilotni projekti na tem področju. Gospod Esli, vi ste omenjali oglično neutralnost, kako bomo to dosegli? In potem je nekdo zastavil pravo vprašanje. Mislim, da glede pomorskega sektorja, ta sektor, zlasti križarke, ta turizem je vedno bolj. Eh, razširjen, to se pravi, mesta na vodi in ne upoštevajo niti lokalnega prebivalstva. To ste vi menili, gospod Rodriguez. Prav tako uh, ustvarjajo ogromne izpuste toplogrednih plinov. Torej, sedaj imate eh, šest mesecev za to, da ste sedaj, da se sedaj tega resno lotite moramo mm, torej, se resno lotiti podnebnih vprašanj, kaj bomo storili glede socialnih vprašanj in seveda imate prav, kako nam lahko tehnologija pri tem pomaga. Torej, vsaki dan 10 minut za to, da odgovori na vprašanje, ki smo jih slišali. Kitoksija, ojke, pali. Hvala lepa za zelo dobro vprašanje hvala za komentarje. Seveda bomo vse to upoštevali med našim predsedovanjem in skušali bomo dobro sodelovati s parlamentom. Veseli, da sem danes tu z vami in pripravljena sem še priti sem zato, da se bomo pogovarjali o teh pomembnih temah. Gospod Olivier je tudi omenil dejstvo, da ima Finska pragmatičen pristop. Mnogo bi lahko celo rekel, da je ta pristop tehničen, inženirski in to se tudi vidi v našem pristopu. Torej, mi te zadeve jemljemo zelo resno in želimo si, da bi dosegli napredek pri teh pomembnih področjih, ki smo jih omenjali. Veliko ste spraševali v svežnju za mobilnost veseli nas, da je že prišlo, da lahko začnemo s trialogi uh, za tiste dele, za katere že imamo mnenja sveta in parlamenta, vendar moramo počakati, da parlament podeli uraden pogajalski mandat za trialoge parlament in svet imate različna mnenja, zato si moramo potruditi za, kom, za doseganje kompromisov, vendar si bomo res prizadevali za to, da bomo dosegli dobre rezultate. Razumemo, da ima različne države članice različna stališča, potem so to bila tudi vprašanja glede eh, socialnega in okoljskega stabra. Vitanov, Grapini, Novakov, Liberacki in še nekateri so omenjali to temo socialni tržni stebr vsebujeta številna vprašanja, tu so zadeve zelo občutljive. Tu smo seveda neutralni, vsem bomo prisluhnili in kot smo že dejali, ko se bomo začeli pogajati, bomo bolj natančno proučili podrobnosti. Potem spraševali ste nas o, o mreži TNT, parlament, ima stališče glede predloga o pametnem TNT-ju. Mi si želimo torej uh, splošnega pristopa in smo pripravljeni na začetek pogajanj, če bo čas to omogočil. Uh, nekateri ste omenjali pomorski sektor. Naj povem, oziroma tudi meni se tudi križarke, da moramo zmanjšati emisije za to, da bomo dosegli cilje mednarodne pomorske organizacije in morali bi tudi upravljati alternativna goriva v tem sektorju. Prav tako avtomatizacija eh, ponuja priložnosti za to, da se zmanjšajo emisije v pomorskem sektorju. In moramo se glede tega globalno dogovoriti, zato da bomo dosegli globalne, eh, globalno zmanjšanje izpustov. Gospode Prnej in nekateri drugi so spraševali o pravicah potnikov v železniškem prometu. Vem, da je Evropski parlament se že strinjal glede svojega stališča, da je to ključna tema in cilj Finske je, da dosežemo splošni pristop sveta na decembrskem svetu ministrov za promet, moramo najti uravnotežen eh, predlog eh, za potnike in podjetje v železniškem prometu. Gospod Danielson je spraševal o kombiniranem prometu in predlog je povezan s, s socialnim stebrom, to je del svežnja za mobilnost, tu se seveda smo pripravljeni še naprej pogajati potem časovnica je seveda odvisna od tega, kako bodo napredovala pogajanja. Gospa Kutehar je spraševala v sodelovanju z mednarodno pomorsko organizacijo glede pomorskega prometa in glede otokov. Pomorski sektor je zelo pomemben za Finsko in to mora biti pomemben del prometne politike. Trenutno nijemo nobenih zakonodajnih predlogov tega, tako da se bomo sredotočili na razpravo o prihodnosti pomorskega sektorja. Radi bi tudi govorili o razvoju avtomatizacije. Gospa Virkonjen je spraševala o instrumentu za povezovanje Evrope in večletnem finančnem okviru. Finska je predana temu, da bi spodbudili oziroma da bi spodbujali dogovor glede teh vprašanj do konca leta, da bi to je povezano s tem, da dosežemo sporozum glede večletnega finančnega okvira in seveda jaz tu ne morem zauzeti stališča, tu gre za vprašanje proračuna in tudi instrument za povezanje, za povezanje Evrope je del tega. Lahko bi rekli, da sta instrument za povezanje Evrope in TNT ključnega pomena za delovanje notranjega trga in za regionalno povezovanje. Gospod Rodriguez je spraševala o pravicah potnikov v letalskem hm, prometu. Imamo predlog komisije in vemo, kaj parlament, kaj meni v tem, to je pomembna tema, zato bo tudi Finska to znova prenesla na raven strokovnjakov, zato da se razpravlja o tem, da vidimo, kakšna je sploh sedaj situacija in kakšna bi morala biti zakonodaja. Gospod Ajsli je spraševal o podnebju, to, je omenjal, to, to so omenjali tudi številni drugi imeli bomo v septembra um, svet ministrov za promet, ki se bodo ukvarjali samo z okoljskimi izzivi, kajti jasno je, da so okoljski izzivi povezani z izzivi v prometnem sektorju, vendar je pa to tudi priložnost. Obstaja velik potencial za zmanjšanje emisij v prometnem sektorju in ključnega pomena je, da se svet o tem pogovarja. Nekdo. Gospod Flego je spraševal o sodelovanju s Hrvaško, naslednjo državo v triju, da imamo stike z ostalimi eh, državami, torej s tistimi, ki sodelujejo v triju, sodelujemo s hrvaškimi organi in bomo tako tudi nadaljevali. Gospa Mec je spraševala o železniškem prometu. Seveda, trajnostne povezave so zelo pomembne zlasti za kratke povezave, vlak je trajnostni način potovanja, žal nimamo uh, hitrih železnic, oziroma ta, to mreže je zelo razdrobljeno, vendar pa je za okolje zelo pomembno, da bi razvili eh, železniški promet. Gospa Brandika spraševala o spreminjanju ure vsako leto, no je pač tako, da številne države članice še niso podale svojega mnenja o tem predlogu. Nekdo je predlagal, da bi komisija morala pripraviti bolj natančno poročilo, predem bi lahko sprejeli dokončno stališče. No, tu bomo seveda sodelovali s komisijo in bomo skušali doseči napredek tudi glede tega. Sedaj pa bo še kolegica Kulmuni bo prevzela in bo se odzvala na vprašanje, ki so povezane z njenim portfeljem. Hvala lepa za vsa vaše vprašanje in komentarje. bom odgovorila na vprašanje povezane z, z turizmom. Gospa Lašan, tu je govorila o križarkah, o tovrstnem turizmu in okoljskih vidikih tovrstnega turizma. Leta 2014 je komisija uh, pripravila sporočilo glede eh, rasti eh, turizma, ki se izvaja s križarkami in seveda spremljamo kako se zadeve razvijajo. Pri naslednje predsedstvo bo verjetno to bolj podrobno obravnavalo. Križarke so povezane z vprašanjem eh, okoljske vzdržnosti. To je vse povezano tudi z okoljsko politiko, z industrijsko politiko in z agendo za trajnostno rast. To je tudi omenjeno v našem programu kot prednostna naloga. In Evropa gradi veliko križark, gradi tudi zelene križarke, tu ima vodilno vlogo v svetu. Gospa Deprne in gospod Med sta spraševala o direktivi o dostopnosti. No, tudi z vidika to lahko, z vidika turizma to lahko komentiram. Mi kot predsedstvo želimo spodbujati države članice, da izboljšajo dostopnost eh, različnih lokacij prostovoljno in lahko damo navodila podjetjem za to, da izboljšajo dostopnost. Prej sem omenjala digitalizacijo in digitalizacija eh, seveda tudi povečuje dostopnost in In torej digitalizacija tu lahko pomaga. Gospa Rodriguez Pinjero je spraševala o delitveni ekonomiji, o Airbnb-u. Vemo, da eh, ekonomija platform zelo vpliva na turizem, zlasti ko gre za kratkoročni najem stanovanj zakonodajnega vidika je tako, da je treba poštevati pravila notranjega trga in tudi glede tega bo potekala razprava. Potem no, eh, regulacija teh zadev pa je v pristojnosti ministrstva za delo. Potem nekdo je spraševal o zmanjševanju emisij eh, v okviru turistične politike. No, digitalizacija tu lahko pomaga, če tudi se to nekoliko sliši abstraktno. Vendar, če pomislite recimo na to, da lahko bolj učinkovito recikliramo, da imamo lahko boljše storitve, vse to je posledica in del digitalizacije in tudi pr pr promet se lahko bolje razvija s pomočjo digitalizacije. Moramo si ogledati celotno sliko. Trajnostna rast je prednostna loga našega programa in rast mora biti vedno trajnostna, tako okoljsko kot socialno. In pomembna je tudi uh, eh, oglična neutralnost. To je ključno za naše delo. Gospod Flego je spraševal o prihodnjem hrvaškem predsedovanju. Sveda sodelujemo s Hrvaško tudi za spodbujanje trajnostnega turizma. Smo že imeli pogovore in spodbudili smo, oziroma omenili smo pomen digitalizacije. Hrvaška pa bo sveda sama je zastavila svoje prednostne naloge potem, ko se bo začelo njihovo predsedovanje. Naj zaključim. Hvala vsem za vaša vprašanja in komentarje. Nekdo je dejal, da bo poslal dopis, seveda se tega veselimo, vedno smo se pripravljeni pogovarjati o vaših predlogih, vprašanjih na področju turizma. Naj povem, kako pomembno je, da se zavedamo, kako pomemben je sektor turizma ta, ta sektor je pomemben za naše MS, pa je, kajti veliko podjetij v tem sektorju je MSP-jev in naj povem, da delovna skupina sveta se bo tudi sestala in potem bomo imeli še uh, skupino na visoki ravni za turizem in potem bomo imeli oktobra uh, Eh, na no, Helsinki tudi forum za evropski turizem. Hvala za enkrat, hvala za vaše vprašanje in komentarje, hvala, da ste najo povabili in razpravo. Z vsemi vami želim vam čim več uspeha pri vašem delu in pripričana sem, da bomo še veliko sodelovali. Hvala gospe ministrici in eh, upam, da bo finsko predsedovanje čim bolj uspešno in da boste čim bolj visoko uvrstili vprašanje podnebnih eh, sprememb. Danes sicer tu v dvoraju ni tako vroč, vendar zunaj je 40 stopinj v Bruslju. Če ne bomo potegnili zavore, bo jutri še huje. Torej vsi smo odgovorni, mladi to pričakujejo od nas in ne moremo mladim ukrasti njihove prihodnosti. Potrebujemo čist planet, na katerem se lahko diha. In ko rečem planet, na katerem lahko dihamo, je to planet, kjer sta promet in turizem takšne, da to omogočata. Tu je ta dva sektorja sta ključnega eh, pomena. In morali se boste še vrniti, da nam eh, boste razložili ločena vprašanja. Zlasti, ko gre za vprašanje digitalizacije, kot vprašanje podatkov, kdo so lastniki podatkov. Ertuk je pregovoril o avtonomnih eh, vozilih. Ali bomo lahko jutri imeli takšne storitve, ki, bodo tako izvaja, ki se bodo tako izvajali? Včeraj, oziroma, dejali ste, da bomo morali imeti konkretne ukrepe. To je vprašanje proračuna. Potem vprašanje otokov. Prav tako bomo morali povezati določen del ozemlji. Določena ozemlja so povsem pozabljena. In to ni dopustno. Morali bomo tudi zmanjšati naše toplogledne pline in to drastično. Hkrati pa to ne sme biti težava, temveč rešitev. In rešitve morajo biti take, da bodo dobre za vse. Pomemben je ekonomski vidik, pa tudi vidik političnih izbir, ki bomo sprejeli gospe, v čast nam je bilo, da ste bili z nami. Sedaj bomo sodelovali šest mesecev, podpirali vas bomo in res si želimo, da bomo čim bolj konkretni za to, da bomo realizirali dejansko o, o, velik uspeh. Še enkrat bi se vam eh, zahvalili, zaploskajmo. se kmalo vidimo. No, vrata moje pisarne pa so seveda vedno odprta, vendar ne 24 ur na dan, ker grem sedaj kmalo na počitnice. Yeah, yeah.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 Monsieur Viry. Viry. Če želite klepetati, pojdite ven. Vsi tisti, ki želite klepetati, prosim, da odidete ven iz dvorane. Bomo nadaljevali z delom. Prosim. C'est la dernière fois. Zadnjič vas prosim. Nadaljujemo z naslednjo točko. Sur le transfert modal. Modalni premik v evropskem prevozu pot naprej. Čast mi je, da je z nami nosilec te študije, gospod Enrico Pastori. Vi nam boste predstavili to študijo ki smo jo že zdavnaj naročili. In imate 12 minut za to, da nam lahko predstavite to študijo. Na to pa bomo imeli razpravo z vami. Izvolite, imate 12 minut. Hello, good morning. Dobar dan vsem skupaj. Hvala, da ste me povabili, da vam predstavim to zelo pomembno študijo. Študija je bila zaključena lani. vendar pa me veseli, da lahko to študijo predstavim novim članom odbora. In upam, da bo to uporabno za vaše prihodne razprave o teh temah. Kaj bom danes predstavil? Torej, predstavil bom strukturo študije. Najprej bom predstavil na kratko študijo, potem pa bom predstavil to, kar je tu vidite v teh točkah. In ogledali si bomo izide, rezultate. Ehm, videli bomo, kakšni so izidi, kakšne so ovire, kakšna so priporočila glede modalnega premika. Cilj je bil to, da bi vašemu odboru pa vsem zainteresiranim stranem analizo napredka, do katerega je prišlo na, torej pri doseganju ciljev, ki so bili določeni ob sprejetju bele knjige leta 2011. Torej bele knjige o prometu. Cilji so precej zahtevni in sedaj bomo videli dosedanje rezultate. Osredotočili se bomo na podatke, in videli bomo, kakšen napredek je bil dosežen doslej. Torej, zakaj je šlo pri Beli knjigi? Bela knjiga je torej predstavljala modalni eh, premik in modalni premik je del širše strategije, katere cilj je razogličenje logistike in prometa. Torej, to je instrument, orodje, ki omogoča razogličenje, oziroma ki vsaj pomaga pri tem. Torej, če želimo doseči cilj razogličenja, potem je modalni premik ključnega pomena za to doseganje tega. Če se gledamo cilje, ki smo jih analizirali, naj povem, da je bil cilj 30-stotnega premika tovornega prometa na razdalje daljše od 300 km. In sicer, da se uh, tak tovor uh, prevaža eh, na bolj trajnosten način preko železniča ali notranjih plovnih poti in da bi se ta odstotek povišal na 50 odstotkov do leta 2050. Leta 2050 bi tudi večina potniškega prometa morala potekati po železniških progah in da bi potrojili mrežo eh, hitre železnice v EU. Torej, veliko pobud je bilo povezanih s tem v zvezi, tudi komisija je sprejela številne pobude, veliko sredstev je bilo namenjenih doseganju teh ciljev. Če se gledamo podatke, če se gledamo analizo podatkov, torej vidimo, da ni prišlo do velikih sprememb, ko gre za potniški in tovorni eh, promet. Če se gledamo te podatke, vidimo, se ni nič zgodilo, vendar to vseeno ni res. Kajti razlike se vidijo na nacionalni ravni. Če sledamo podatke, potem vidimo, da je dinamika vendarle nekoliko drugačna. In prav tako bi si morali ogledati različne segmente kajti ko govorimo o tovornem prometu, je bil cilj omejen na tovor, ki se ga prevaža na razdaljah daljših od tristo kilometrov. Če si ogledamo recimo železniški promet, potem vidimo, da smo v zadnjih desetih letih ugotovili močno dinamiko intermodalnega prometa. Torej, konvencionalni promet je zelo šibek in podatki kažejo, da prihaja do ravnovesja med različnih eh, eh, pod, oziroma podsektorjev. In enako velja za potniški promet. Če se gledamo uh, hitre železnice. Hitre železnice so zelo učinkovite in nam pomagajo pri tem, da m, mm, potniki uh, uporabijo železniški promet na mesto letalskega ali cestnega. Prav tako moramo obravnavati tudi recimo mm, mestni promet. Tu smo tudi ugotovili precejšen eh, pre, premik. In če se gledamo eh, projekcije za prihodnost, ne vidimo bistvenih sprememb. Torej, referenčni scenarij Evropske komisije, ki je pripravljen za za obdobje do leta dva tisoč trideset, dva tisoč petdeset, ne kaže nekakšnih disruptivnih sprememb glede eh, deležu različnih načinov prometa. Torej, kakšno je sedaj stanje? Multimodalno povezovanje je pomemben vidik, ko razmišljamo o modalnem premiku, torej, da tovor spravimo s cest na druge vrste prometa vendar seveda je vprašanje popraševanja, kje je večja zahteva po tovrstnih storitvah. Enako velja za dokončanje omrežja TNT, ki pravzaprav še vedno zaostaja glede na izvirni načrt za cestni in železniški eh, promet. To velja tudi za hitro železnico, za katero je tako ali tako potrebno veliko denarja zato letno cilji niso tako, eh, niso, eh, doseženi v tolikšni meri. Potem je vprašanje privlačnosti železniškega prometa. To je pomembna čezmejna interoperabilnost železnice. In to je nekaj, česar še nismo dosegli, kljub vsem prizadevanjem doslej. No, vendar so pa to pomembne pobude, ki bodo dolgoročno privedle do rezultatov. Kaj so drugi razlogi za to, da prihaja do različnega vedenja na trgu? Obstajajo tudi ločene uh, eh, regulativne uh, razlike, recimo vprašanje plačevanja pristojbin za uporabo mrež in tudi tu prihaja do razlik znotraj EU. Uporabljajo se različni kriteriji glede uh, plačevanja uporabe mrež. Torej, kaj je pomembno za vse sektorje, torej tako za tovor kot za potnike. Moramo se osredotočiti na urbane naselja, vedno več aktivnosti poteka ravno v urbanih eh, centrih in zato je tam tudi vedno več eh, prometa, tako potniškega kot tovornega. In zato moramo na teh območjih imeti še več ukrepov in pobud na ta območja se moramo koncentrirati. In povezovanje različnih načinov lahko izboljšamo. Lahko izboljšamo na ravni infrastrukture, tako da povežemo multimodalne terminale in s tem izboljšamo multimodalno povezljivost prav tako pa je pomembno izkoristiti tehnologijo, ki se uporablja za te tehnologije oziroma za te um, vrste prometov. Če se gledamo rezultate, če se gledamo podatke, cilj iz leta 2011 je nekaj, česa še nismo dosegli in smo še daleč od tega. No, je pa seveda še prezgodaj, da bi lahko dejansko merili učinek tega premika. Zlasti zato, ker tudi infrastrukture še niso na voljo in to je nujno potrebno, če želimo doseči tak modalni premik. In sedaj imamo čas do leta 2030 za doseganje tega cilja. Kot rečeno, potencial je večji tam, kjer je povpraševanje večje, zlasti recimo v urbanih območjih. In prav tako so pomembne intermodalne rešitve. Pomemben potencial je tudi pri hitri železnici za potnike. In seveda Eh, tudi razvoj tehnologije lahko spodbujamo daljni premik. In potem še uvere in priporočila, ker nimam več veliko časa. Torej, overe. To je morda še najbolj pomembna točka. Interoperabilnost še ni zagotovljena. Še vedno nimamo enakih možnosti za vse. Veliko smo analizirali stroške, vendar ugotavljamo, da zunanji stroški še niso popolnoma internalizirani, pa bi morali biti. To je tudi skladno s cilji, ki jih je predstavila komisija. Potem imamo tudi različno obdavčitev v državah članicah. Tudi to vpliva na uh, doseganje teh ciljev. Potem Mm, infrastruktura je še precej pomankljiva, zlasti, ko gre za intermodalnost infrastrukture, potem nimamo standardov za intermodalno infrastrukturo. Hitre železnice niso dovolj razvite, to sem že omenil, in potem imamo še druge težave, recimo, da nimamo dovolj koordinacije med transportno infrastrukturo in uh, okoljskim načrtovanjem. Torej, tu bi potrebovali koherenten razvoj, ko se pač načrtujejo mesta in pri tehnologiji. Vidimo, da prihaja do izmenjave informacij med operaterji. In to je ključnega pomena. To bi res lahko izboljšalo učinkovitost in konkurenčnost sektorja. Torej, naštel sem ta priporočila. Ali lahko dobim še eno minuto, prosim? Torej, cilji morajo biti jasni in merljivi torej imam recimo ta cilj, ki uh, se nanaša na prevoz tovora na razdalje daljše od 300 km. In to je nekaj, kar lahko merimo, kajti če nimamo podatkov, ki jih lahko primerjamo, potem ne moremo ugotoviti, ali je bil cilj dosežen ali ne. Moramo imeti različne cilje glede na različne segmente. Železnice so velik sektor, vendar moramo ločevati med konvencionalnim prometom, ki ga je vedno manj. Torej vedno manj tovora se prevaža po železnicah, vendar pa po drugi strani se kombinirani promet povišuje. Temu smo priča v zadnjih nekaj letih. Druga priporočila mora imeti jasne ukrepe za to, da bomo imeli enake pogoje za vse. To moramo zagotoviti tudi za operaterje, zato da bodo lahko učinkoviti pri izvanju svojih storitev. Moramo ponovno odločiti pri nas naloje glede ukrepanja oziroma glede posegov uh, na omrežje, tako da bomo dosegli največje možnosti glede modalnega premika. Potem moramo ukrepiti investicije v multimodalne terminale. Potem so tu še mehkejši ukrepi, razvoj delitve informacij v tovornem prometu, zlasti v sektorju celinskih plovnih poti je to zelo pomembno. Kajti ravno ta elementa manjka, recimo pri železnicah se že veliko dela na tem, obstajajo koridori, dobro se sodeluje operaterji podjetja in terminali dobro sodelujejo. Prav tako je pomembna izmenjava informacij o potniškem prometu. Uporabniki bi morali imeti več informacij glede možnih povezav, zato da gredo lahko iz enega načina prometa na drugega in potem v urbanih območjih prav tako potrebujemo trajnostni prevoz. To je tudi zelo pomembno za modalni premik, zato da sprejemo inovativne ukrepe. Se pričujem, da sem nekoliko uh, dlje predstavljal svojo študijo, je pač dolga študija in um, jo je težko strniti v 12 minut. Hvala lepa. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est pour ça qu'on fait. Hvala lepa za uh, vašo predstavitev. Ravno to je razlog, zakaj je predvidena tudi razprava. Hvala torej za predstavitev. Prebrala sem vašo študijo in imam kar nekaj vprašanj. Naprimer, na nobeni točki v tej študiji ne upoštevate zunanjih stroškov. Koliko bi re, koliko realno stane, da je trenutno toliko prometa na cestah, eh, oziroma uh, kakšna je primerjava s tem, če bi vse to se odvijalo po železnicah. Eh, potem je tu še sporočilo računskega sodišča, ki govori o tem, da je spostavitev hitrih vlakov zelo draga. Uh, Eh, ampak kakšne so elono, uh, ino, alternative, uh, kakšna je prava pri, prihodnost železnice, uh, popolna prenova železnice. To je tisto, kar pogrešam. Železnica ima res ogromno potencijala. In pa še eno vprašanje imam za vas in sicer. To, čeprav to ni obvezno, je vredno o tem eh, razmišljati, da bi eh, uvedli določene eh, obveznosti, kar zadeva železnico. Kaj ti okrepitev železnice je pravzaprav povezana neposredno tudi z manjšanjem emisij In uh, trenutno smo še zelo daleč od 30 odstotkov, ki so zahtevani in uh, kakšni so mehanizmi za financiranje. Finsko predsedstvo je omenjalo naprimer eh, eurovinjeto, tudi s tem bi lahko okrepili železnice. Skratka, obstaja vrsta možnosti in zanima me, ali nam lahko konkretno poveste, koliko časa bi trajalo, da bi stvari uresničili. To so vprašanja mene kot predsednice. Zdaj pa bom dala besedo še drugim, če to želijo. Gospa Taler, izvolite, dve minuti imate. Najlepša hvala za predstavitev in za študijo kot nova poslanka. Eh, vam lahko obljubim, da bom to prebrala čez poletje. V imenu ELS pa bi imela dve vprašanje. Naša skupina podpira. Eh, koncept mobilnosti kot storitve in bi zato želeli eh, bolj ambiciozno eh, spodbujanje integriranih izdaj vozovnic in obračunavanja, kar je korak naprej proti bolj v prihodnost usmerjenemu prevozu. In potrebujemo tudi regulatorne rešitve na tem področju. Kakšni so vaši predlogi? Drugo vprašanje pa je naslednje integracija, povezovanje, interoperabilnost različnih vrst prevoza z razvojem novih tehnologij, eh, vse to je ključno za eh, učinkovito samodalnost. In glede na podnebne cilje, ki so ambiciozni in ki smo si jih zastavili, potrebujemo eh, manj oglično intenzivne oblike prevoza in kakšne realistične eh, predloge bi imeli za posamezne vrste prevoza? Kakšni so to, ti cilji, ki bi bili merljivi in ki bi tudi prispevali k učinkoviti samodalnosti? Najlepša hvala. Gospod Ertuk, dobite besedo. Niste želeli besede, potem pa gospa Bilbao. Hvala lepa. Mikrofon. Quería agradecer. Ah, hvala za to študijo in za predstavitev. Nisem še uspela preučiti celotnega dokumenta. Me pa zanima, oziroma bi rada vprašala, kaj bi li tega lahko predlagali. Bela knjiga zastavlja številne cilje, nismo jih dosegli, ne še. Govorimo o multimodalnosti, interoperabilnosti, kombiniranem prometu prenosu tovora na druge mode, modalne načine, vendar hrbtenica je vprašanje eh, prednostnih nalog. Torej, moramo zgraditi TNT. Rekli ste, da to veliko stane. Vendar to ni edina težava. Skladno s tem, kar pravi računsko sodišče, se je porabilo veliko denarja, vendar še vedno je sistem neočinkovit, razdrobljen, In Evropska komisija nima orodij, s katerimi bi lahko prisilila države članice, naj izvršijo eh, projekte v roku. Kaj to pomeni? To, ko govorimo o eksternalizaciji ali internalizaciji stroškov, se pravzaprav sploh ne omenja, koliko stanejo prednostnevski projekti, ki so delno zgrajeni, vendar niso zaključeni. In tu sem se ljubila zemljevide in vidi se, v določenih državah je problem ravno na obmejni ravni in ravno tam prihaja do oskih grl, tam se tudi ustvarja največ eh, izpustov CO2. -ja. In kaj lahko storimo za to, da se uh, ta zemljevid spremeni, da bomo, da ne, da bo, da bo to videti kot nekakšen evropski metro, da lahko kupim vzornico v Bilbao in da lahko odpotujem v Berlin brez težav. Zaenkrat to ni tako. Nismo učinkoviti, ne upravljamo dobro sredstev, ne, inovi, ne, nimamo inovacij, ne moremo zmanjšati izpustov CO2, zato ker nimamo še tega, kar smo želeli doseči. In računsko sodišče je reklo, da je prišlo do klientelizma, torej ni težava v stroških. In kaj lahko storite za to, da bomo končno spostavili to mrež, tako kot je treba? Hvala lepa, gospa Bilbao. Gospod Kuf, imate besedo. Thank you, um, Madam President. I, I think, uh, Najlepša hvala. Ogromno podrobnosti je v tej študiji in vsekakor je to dobrodošel prispevek našim razpravam. Preseneča me, da niste dali večjega povdarka na aktivno premikanje, kot temu pravim, torej hojo in kolesarjenje. Mislim, da je kar nekaj potencijala za uh, preusmeritev na hojo in kolesarjenje zlasti v mestnih območjih. In glede na to, kolikšen delež Evrope je urbaniziran in da se ta delež povečuje, uh, Mis, mislim, da uh, so jasne statistike, ki kažejo na težave z zasebnimi avtomobili, eh, zlasti v mestah, ne samo zaradi emisij, temveč uh, tudi zaradi zagotavljanja kakovosti zraka. Zato je pomembno, da povežemo aktivno premikanje uh, ter tudi ohranjanje zdravja. Glede na to, da je debelost v porastu, bi subvencioniranje hoje in kolesarjenja lahko prineslo odlične rezultate, ki bi vključevali zmanjšanje emisij, boljše zdravje, zmanjšanje gneč in eh, žal mi je, da ne vidim, eh, da bi bilo to v zadostni meri upoštevano v vaši študiji. Eh, veseli me, da omenjate razlike med spoloma. V zadnjih letih smo priča večjemu osredotočanju na eh, potovanje eh, od, od točke do točke. To pogosto počnejo zlasti ženske. In eh, mislim, da je dobro, da to razliko med spoloma omenjate tudi v poročilu oziroma študiji. Presenečen sem, da Eh, govorite o presežnih stroških uh, pri železnici, ne omenjate pa tega pri cesti in druge. E, eh, tako da ne vem, ali morda niste imeli na voljo številk. Skratka, pozdravljam to študijo, bi pa želel, da bi bil večji podarek na aktivnem premikanju. E, tudi na naslovnici ne vidim hoje ali kolesarjenja, pa mislim, da bi morali, moralo to biti v ospredju naših razprav. Najlepša hvala, hvala za vaš komentar. Gospa Kuntura, izvolite. Najlepša hvala. Tudi sama bi se rada najprej zahvalila avtorjem te študije, ki je kar zanimiva. Kar zdiva vaše zaključke, pa naj povem, da v zadnjih letih vidimo prevlado cestnega prometa in na kar nekaj točkah vaše študije eh, omenjate izhodišča posameznih držav članic. Naprimer, v določenih državah je prisotnost eh, oziroma penetracija železnice zelo slaba. Če bi bili vaši predlogi sprejeti, kako bi spremenili eh, razmerja posameznih oblik prevoza, tako pri prevozu potnikov kot blaga, kako bi torej zagotovili eh, večjo prisotnost železniškega prevoza? Eh, to bo terjalo precej naložb v osnovno infrastrukturo. Ste morda zračunali konkretno, kakšni bi bili te stroški in naredili primerjavo, ki bi eh, omogočala oceno morebitnih alternativ, eh, naprimer kombiniranega prevoza ali pa večje uporabe električnih avtomobilov in tovornjakov, naprimer. Najlepša hvala, gospa Grapini, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala, da ste vključili to točko na dnevni red in da ste v imenu našega odbora naročili to študijo. Naj čestitam avtorjem študije. Hoja je seveda pomembna, enako kolesarjenje, ampak ne smemo pozabiti, da promet vpliva na gospodarstvo in želimo si konkurenčne Evrope v globalnem kontekstu. Veseli me, da ste izpostavili tiste vrste prevoza, ki najbolj vplivajo na gospodarstvo. Sama prihajam iz zasebnega sektorja in vem, kakšni so stroški prevoza. Služila sem tudi kot ministrica v svoji državi in vem, s kakšnimi stroški smo imeli tam opravka. Prav tako mi je jasno, kako pomemben je čas, ko gre za prevoz tako blaga kot potnikov. Tako da eh, sprašujem, kako lahko najbolje izklud, izkoristimo to študijo. Priznati moramo, da v svojih državah izvajamo eh, najrazličnejše študije, ki pa ponavadi končajo v kakem predalu. Nikoli ne uresničimo priporočil. Eh, kakšna je torej. Eh, kakšne so torej spodbude, kaj eh, bomo naredili za to, da bomo to dejansko uresničili, komu bomo naložili te naloge, kdo bo odgovoren za uresničevanje posameznih ciljev na podlagi te študije nismo pa uspeli izmeriti zelo pomembnega kazalnika. Za razdalje pod 300 km eh, je potrebna preusmeritev z eh, ceste na železnico. Ampak, če pogledate evropski zemljevid, vidite, da eh, je železniški sektor zelo razdrobljen. Nimamo infrastrukture za hitre železniške povezave in vidimo, da je notranji trg razdrobljen zaradi neustrezne infrastrukture. Zato pozivam eh, našo predsednico, da v imenu našega odbora eh, s komisijo, z novim komisarjem ali komisarko za promet eh, govori o tem, da bi to študijo dejansko morali izkoristiti in doseči izboljšavo pri kazalnikih. To naj bi bil konec koncev cilj to vrstni študij, da se prevedajo v konkretne ukrepe, ki potem prinesejo tudi otipljive izboljšave. Hvala lepa, hvala za študijo, to bo zanimivo poletno branje. E, imam specifično vprašanje za vas. Videl sem e, grafike. Eh, ki prikazujejo, kako se razvija promet zadnjih 20 let. In eh, ne vem zakaj, ampak v Evropi se rečni prevoz ne uporablja v tolikšni meri, kot bi bilo mogoče. Če pogledate zemljevid, obstaja povezava od Črnega morja vse do posebno nasprotnega konca Evrope. In eh, zanima me, kaj bi lahko ukrenili za to, da bi bolj izkoristili uh, Eh, možnost prevoza tovora po Renu ali po Donavi, kajti študije kažejo, da je prevoz po rikah cenejši. In že samo zato, ker je eh, cenejši, bi lahko pomenil, da bi evropsko gospodarstvo bilo bolj konkurenčno na globalnem trgu. Hvala. Hvala lepa, gospod uh, eh, Berensen, se opravičujem, ker sem prej narobe izgovorila uh, vaše ime. No, vsak, da si zasluži drugo priložnost in to ste dobro izkoristili. Hvala lepa. Hvala raziskovalcem za predstavitev. Mislim, da študija kaže, da je pred nami še dolga pot in številni izzivi. V vaših priporočilih veliko govorite o preusmeritvi z ceste na železnico. Včeraj sem se s hitrim vlakom peljal iz nizozemske do Bruslja, kar sicer ni zelo daleč. Eh, bilo je veliko železnice, ampak malo visoke hitrosti. Lahko bi govoril tudi o tem, ampak ne bom, ker me zanimajo celinske plovne poti in možnosti, ki jih prinašajo. Lahko na kratko poveste, kakšen je ta potencial, kajti trenutno, kolikor vem, so v razvoju tudi električni motori za plovila. In eh, tudi v okviru proračunskega postopka sem sam predlagal pilotski projekt za eh, boljšo plovbo po eh, notranjih celinskih poteh. E, tako da tu vidim velik potencial in me zanima, če ste to ugotovili tudi v svoji študiji. Gospod Ferreira, izvolite. Najlepša hvala. Hvala govornikom za predstavitev. Nisem sicer še uspel prebrati celotne študije, ampak eh, vendarle imam nekaj komentarjev in vprašanj. Ampak preden postavim vprašanja, naj eh, samo nasplošno eh, povem, da so to vrstne študije koristne. Eh, zanimive, olajšajo nam naše delo eh, in morda bi bilo prav, da se vrnemo k nedanji dobri praksi, ki smo jo imeli, pa smo jo opustili, da bi te študije tudi prevedli da niso vedno na voljo samo v enem ali dveh jezikih. V preteklosti smo imeli to dobro prakso in mislim, da bi na ta način uh, si še olajšali delo in tudi spodbujali večjezičnost. No, nekaj, kar se pojavlja v priporočilih in je po mojem mnenju pomembno, je to, da je v zadnjih letih eh, večino financiranja in naložb koncentriranih v eh, nadnacionalnih projektih. Ne gre za to, da bi to kakorkoli postavljal pod vprašaj. Uh, Eh, bilo pa bi koristno in potrebno bi bilo pogledati tudi drugam, razmišljati o mobilnosti na bolj nacionalni ali celo regionalni oziroma lokalni ravni v nekaterih primerjih. Eh, to vrstno priporočilo bi bilo vredno razmisleka. No, vsa pravila in uredbe, ki jih imamo, govorili smo o strukturnih skladih, o različnih eh, virih financiranja, ampak eh, nikjer ni eh, jasnega povdarka na manjših projektih. Gre predvsem za nadnacionalno mobilnost. Malo pozornosti pa smo namenjali mobilnosti na lokalni in regionalni eh, ravni. Eh, imamo tudi uredbo o Evropskem skladu za regionalni razvoj, eh, ki pa eh, tudi eh, ni veliko govorila o prometu na tej ravni. Še nekaj bi želel izpostaviti. In sicer me zanima, kaj bi bilo mogoče ukreniti, kaj bi naš odbor lahko naredil za razvoj novih pilotskih projektov in pripravljalnih ukrepov eh, v kontekstu evropskega proračuna. Občutek imam, da bi prav na tem področju eh, lahko eh, marsikaj dosegli z novimi projekti ali ukrepi. Eh, Eh, in morda imate kako zamisel, kakšni bi bili smotrni novi projekti, kakšne bi bile morda potrebne nove proračunske vrstice. Bela knjiga o prometu eh, ni prinesla najboljših rezultatov, eh, zato moramo morda razmišljati o novih načinih, kako stvari spremeniti. Če bomo še naprej počeli vse kot doslej, ne bomo dosegli ciljev, ki smo si jih zastavili leta 2011. Zato sprašujem, kaj lahko naredimo oziroma ali bi lahko eh, rezultate te študije kakorkoli vključili v razvoj eh, ukrepov in projektov. Najlepša hvala, gospod Ferreira. Kolikor vidim, ni drugih vprašanj, zato eh, kar vračam, o, eh, se opravičujem, gospod Newton, spregledala sem vas, imate besedo. No, vam odpuščam samo splošno vprašanje. Gre za zanimivo študijo, veliko dela je pred nami in zanima me, kakšen vtis ste dobili o tem, kakšno je stanje Evropi v primerjavi z drugimi velikimi regijami sveta. Kako nam gre v primerjavi s Kitajsko, ZDA? To je predvsej obširno vprašanje, ampak pričakujem samo nek splošen komentar. Hvala lepa. Gospod Pastori, prosim, da odgovorite na vprašanja. E, če je mogoče, bodite čim bolj jasni. E, in e, dajte nam kak konkreten navdih, kajti ravno to je namen takih študij, da dobimo navdih za konkretne zakonodajne ukrepe. Izvolite. Hvala lepa, hvala za vsa zelo zanimiva vprašanja. Ne bo enostavno odgovoriti na vsa, ker ste izpostavili vrsto vprašanj in tem. Če začnem na koncu, eh, torej na globalni ravni, pa eh, potem gremo na bolj specifična vprašanja lahko rečem naslednje. Nismo izvedli nobene primerjave s tem, kaj se dogaja druge po svetu v kontekstu te analize, ampak kar zadeva razvoj infrastrukture, lahko rečemo, da vzhodni del sveta, torej Kitajska ter druge države v tem delu sveta, se razvijajo eh, hitreje, zelo hitro razvijajo infrastrukturo in eh, veliko tudi vlagajo, vlagajo tudi v drugih delih sveta, zato da bi se izboljšala infrastruktura ter povezljivost. Če po drugi strani pogledamo ZDA in Severno Ameriko, eh, tam stvari stagnirajo, ker je eh, infrastruktura že iz preteklosti bolj razvita. Eh, Ehm, morda pa prav zato tudi ni eh, tako kakovostna ali tako napredna kot tista, ki jo razvijajo v novejših delih sveta. Kar pa zadeva razvoj infrastrukture, bi eh, recimo trenutno za vzor vzel Kitajsko, ampak eh, v Evropi so stvari bolj kompleksne to, kar mi predlagamo, ni, da bi ponovno razmislili o vseh strategijah, ki jih imamo na področju razvoja infrastrukture, ampak predlagamo samo opredelitev določenih prednostnih nalog. Vlagamo eh, in tudi v prihodnje bomo vlagali predvsej denarja v razvoj infrastrukture, v dokončanje infrastrukture kar je eh, res potrebno, kajti določene povezave manjkajo in to je po mojem mnenju potrebno dopolniti eh, tudi zaradi kontinuitete znotraj omreži. Vendar pa prednost je treba dati tistim eh, ukrepom, kjer je tudi popraševanje največje. Ne gre torej za to, da ne razvijamo čezmejnih povezav. Čezmejne naložbe so naložbe, za katere se države članice same ponavadi ne zauzemajo, zato je bil impuls Evropske unije na tem področju močnejši in verjetno bomo morali še naprej delati v tej smeri ko govorimo o železniški infrastrukturi, eh, govorimo ne samo o razvoju eh, infrastrukture za vlake hitrih hitrosti, ampak tudi visokih hitrosti, ampak tudi za konvencionalno eh, železnico. Vse V nekaterih državah je bila ta povsem opuščena v zadnjih desetletjih. Eh, potem so tu tudi naprimer medmestni vlaki, kot jih poznajo v Nemčiji. To je nekaj, kar bi bilo smotrno razviti tudi v drugih državah, eh, kjer bi lahko na ta način eh, razvili oziroma prihranili nekaj denarja v primerjavi z vzpostavitvijo posem nove infrastrukture. Torej, to je mogoče upoštevati. In pa, če odgovorim še na vprašanje o cestnem prevozu. Eh, infrastruktura za cestni prevoz tega nismo upoštevali, to ni bilo eh, znotraj eh, tega, kar smo preučevali. Cilj v Beli knjigi je bil potrojitev omrežji za hitre vlake in zato se tudi študija specifično osredotoča na to nismo analizirali, kako se razvija infrastruktura za cestni prevoz. Ampak, ko govorimo o preusmeritvi prometa na druge vrste prevoza, in to je jasno izpostavljeno v študiji, so pomembne infrastruktura, eh, storitve, Eh, akterji, torej eh, ponudniki in pa tu so tudi regulatorni vidiki. To so torej tiste plati, ki jih je potrebno upoštevati. In regulatorni vidik je seveda tisti, kjer ste na potezi vi. Potrebno pa je seveda upoštevati in preučevati tudi okoljske vidike. Kot sem dejal uvodoma, je eh, pravi cilj eh, preusmerjanja prometa znižanje oglika in uporaba bolj okolju prijaznih oblik prevoza, preusmeritev tovornega prometa na železnice ali na celinske plovne poti ki so pravzaprav okolje najbolj prijazna oblika prevoza. To so ključni ukrepi, za katere se zauzema Evropska unija in vse to je še vedno relevantno, kajti če pogledate podatke, kot eh, sem dejal, je na prvi. Eh, Pogled videti, da se nič ne dogaja, pa ni tako. Uh, veliko, um, torej upada količin, naprimer pri prevozu po rekah, lahko pripišemo naprimer, temu, da ni več prevoza premoga ali drugih eh, vrst blaga, ki se pač ne prevažajo več. Potem je tu seveda potencial elektrifikacije vozil, elektrifikacije plovil, eh, elektrifikacije železnic, ki je sicer v veliki meri že razširjena. Eh, vse to so ukrepi, ki gredo v smeri zmanjšanja eh, ogličnega odtisa prometa, tako da eh, so vse to vrstne pobude koristne in jih je vredno razvijati, tako da bi, po mojem, tudi vi morali razmišljati o ukrepih na tem področju. Spraševali ste o celinskih plovnih poteh, o tem, kakšen je potencial za uporabo celinskih plovnih poti. Ren je precej v uporabi. E, no, obstajajo določena tveganja, kajti tudi zaradi podnebnih sprememb je e, gladina reke v nekaterih delih leta zelo nizka in se zato pojavijo različne omejitve pri plovnosti reke. No, ampak kolikor vem, pa Donava ni plovna v celoti, obstajajo pa posamezni deli. Uh, Donave, kjer je plovba mogoča, žal pa ne omogoča neposredne povezave od Črnega morja do Srednje Evrope, tako da so tu potrebne multimodalne, samodalne rešitve, da pridete z, ene to, z enega konca na drugega. Še en vidik, ki ste ga izpostavili v vaših vprašanjih, je vključitev storitev, ampak ne samo storitev, temveč tudi izdaje vozovnic eh, oziroma pojmovanja mobilnosti kot storitve. Eh, vse to se dogaja, to je bilo vključeno tudi v eh, našo raziskavo, pa tudi sicer upravljamo več raziskav na tem področju. Eh, Menimo, da obstaja velik potencial, da bi IKT olajšala različne, eh, povezovanje različnih vrst prevoza, ni pa to edini vidik. Najprej je seveda potrebno imeti eh, same rešitve, eh, z IKT pa lahko olajšamo uporabo in povečamo znanje. Eh, oziroma dostopnost to vrstih storitev in to eh, velja ne samo za uporabnike oziroma potnike, ki sami potujejo, ampak eh, tudi za prevoz tovora. Ponudba obstaja, ponudniki ponujajo dobre, učinkovite storitve, ampak včasih te enostavno niso skladne z zahtevami oziroma popraševanjem zasebnih podjetij, ki transportirajo blago. Ali pa včasih eh, pošiljateli tudi niti ne vedo, da obstaja kakšna bolj okolju prijazna alternativa. Shem Eh, vidik, ki je morda pomemben za vas kot regulatorja, pa je zagotavljanje enakih pogojev za vse. To sem večkrat omenjal v svoji predstaviti. Eurovinjeta je nekaj, oziroma je prelog, o katerem je bilo veliko razprav v Evropski uniji in razprave že dolgo tečajo. Uh, ampak eh, zadeva še ni zaključena. Če bi začeli uporabljati načela, ki jim sledi Eurovinjeta, bi tudi pogoji bili bolj zanačeni, kot so danes. Kot sem povedal v svoji predstavitvi, to je moj zadnji stavek, obstaja dolgoročna študija o internalizaciji zunanjih stroškov in uh, mislim, da bi dognanja morali prevesti v konkretne ukrepe. Upam, da sem odgovoril na večino vprašanj, na prav vsa verjetno ne. Najlepša hvala, gospod eh, Pastori. Očitno je, da je pred nami veliko dela, kajti če se želimo res soočiti, z evropskimi izzivi, tako na gospodarskem kot okoljskem področju. Eh, v, moramo vedeti, da je rečni prevoz dejansko posem zapostavljen. Eh, evropske države v ta sektor sploh ne vlagajo in o tem tudi ne govorimo veliko, ampak vse to je povezano eh, tudi z vsemi logističnimi vprašanji. Eh, eh, in tu je, so, je zelo pomembno tistih nekaj zadnjih kilometrov, ko prevoz pride do ruba mesta. Kaj se zgodi potem s temi ogromnimi tovornjaki, kako naj dosežejo svoj cilj v središču mesta? Hvala lepa, torej gospod eh, Pastori in res potrebujemo za prihodne konkretne cilje. Če nimamo konkretnih ciljev, če nimamo programa naložb, nam ne bo uspelo. E, tako da to smo že signalizirali tudi komisiji in upamo, da bomo v prihodnje uspeli eh, to podkrepiti tudi s konkretno zakonodajo. Najlepša hvala in upam, da vas bomo k malu eh, spet kdaj lahko povabili za kako prihodno študijo. Če imate Eh, vprašanja, eh, specifično v zvezi s to študijo, nam jih lahko pošljete in jih bomo posredovali gospodu Pastorju, tako da boste lahko dobili zelo natančne odgovore. Nismo eh, veliko govorili tudi o sami metodi, kako je bila študija izvedena. Ta vidik je vedno tudi zelo zanimiv. Zanimivo je vedeti tudi, kaj se dogaja ne samo na evropski ravni, ampak v posameznih državah. Tako da. Eh, lahko to uporabimo za to, da vidimo, kje stvari dobro tečejo, kaj ne deluje in kakšne sklepe lahko iz tega potegnemo. Tako, kolegi in kolegice, malo prej končujemo, kot je bilo predvideno. Želim vam dober tek. Nadaljujemo pa ob 15. K nam pride komisarka Bulčeva, ki nam bo povedala, v zelo omejenem času, eh, kaj so pred, bile prednostne naloge, kakšna je bilanca in kaj si lahko obetamo v prihodnje. Vse je prekinjeno.